Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi kolegi, prosim, da se posedete. Začenjam sestanek našega odbora in dnevni red je zelo obsežen ta dnevni red moramo seveda spremeniti, ampak najprej bi želel unesti eno spremembo in pri tem bi želel odgovoriti tudi gospe Gardija Sabal, ki je prosila, da bi njeno poročilo lahko predstavila eh, takoj po mojih sporočilih, torej poročilo o sredstvih EU za enakost spolov. In če se s tem strinjate, lahko tako spremenjen dnevni red sprejmemo. Eh, Eh, danes dopoledne smo na sestanku koordinatorjev določili poročila za poročilo, eh, pač finančno poročilo o evropskem proračunu. Gospa Gresle bo za to odgovorna in glede na to, da gre za eh, dejavnost, ki jo izvajamo skupaj z odborom za proračunski nadzor, bo gospod Richard Ashworth, soporočevalec za to zadevo. In uh, za, nasle za naslednje poročilo, ki ga je predsedujoči navedel v angleščini, bomo uh, bo, uh, dodeljeno skupini ELS. Kar pa zadeva naš odbor, bomo morali odločati v treh inštrumentih v zvezi z zunanjimi naložbenimi načrti. To pa bo pripadlo skupini S in D. In sicer poročilo o Evropskem skladu za trajnostni razvoj ki ga bomo obravnavali v sodelovanju z odborom DEVE. E, in gospa Gardija Sabal bo to prevzela um, kot predstavnica stranke SND. Na to gospa Georgijeva bo zapustila svoje delovno mesto in uh, govorili smo o njenem nasledniku na podpredsedniškem mestu v komisiji in govorili smo o tem, da bi ga povabili v našo skupino. To se bo zgodilo, ko bodo proračunski postopki končani, torej v začetku leta 2017. V letu 2017 uh, eh, so predvideni trije obiski in ta koledar smo nekoliko spremenili. In sicer uh, na Irsko bomo šli uh, v zelenem tednu uh, v mesecu maju oziroma najprej je bilo predvideno v zelenem tednu v mesecu juliju, vendar pa takrat ir, irski parlament ne zaseda in zato smo predstavili na mesec maj ter to zamenjali s predvidenim obiskom v Palestini, ki pa bo izveden julija. Glede medparlamentarnega tedna ki bo potekal 30. in 31. januarja ter 1. februarja prihodnje leto. Nameravamo za plenarno eh, zasedanje dati na dnevni red eh, lastna sredstva na podlagi poročila, ki bodo takrat že pripravljeno. Pa še nekaj. Vsi trije odbori parlamenta, ki so zadolženi za to, so odbori za zaposlovanje, odbor Ekon in odbor Buč. Odbor za proračunski nadzor Buč bo pripravil delavnico, na kateri se bodo ukvarjali z vprašanjem večletnega finančnega okvira, kjer se bodo posebej posvetili zamudam pri uh, uresničevanju programov, ter uh, se še posebej posvetili poenostavitvi projekta Omnibus. In ne nazadnje, kar zadeva plačila po izteku kon, eh, pogodbe gospodu Kiranu, ki se je iztekla 24. oktober, se v zvezi z njegovim plačilom ne bo izvedla razprava v zvezi z. Eh, eh, obravnavo drugih uslužbencev Evropske unije. No, to so sporočila, ki sem vam jih želel posredovati. Zdaj pa bom dal besedo gospe Gardija Sabal, da nam predstavi svoje poročilo. In sicer sredstva EU za enakost spolov. Najlepša uh, hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se vam želela opravičiti za to, da sem v zadnjem trenutku prosila za spremembo dnevnega reda, ampak žal se moram um, opravičiti in bom odšla z tega sestanka prej, ker moram iti na drug sestanek in zaradi tega sem za to prosila in se vam zelo zahvaljujem. Kot ste povedali, gre tukaj za mnenje v zvezi z sredstvi Evropske unije za področje enakosti spolov. Mislim, da se moramo zavedati, da se Evropska unija polno posveča temu vprašanju in da si zelo prizadeva, da bi dosegla enakost spolov. Kljub temu pa v zadnjih letih ta zagon ni bil zadosten, ni bil tolikšen, kot smo si predstavljali. Uh, In če si pogledamo zadnje poročilo Svetovnega gospodarskega foruma, ki govori o plačnem razkoraku med plačami žensk in moških, od leta 2008 se situacije nismo izboljšali in ravno obratno. Eh, situacija se je še poslabšala in če eh, izhajamo z teh podatkov, bi potrebovali še dodatnih 118 let, da bi premostili ta razkorak v plačah med eh, ženskami in moškimi. V zadnjem času je Islandija prišla na strani časopisov praktično posod po, svet, po svetu, ker so ugotovili, da so ženske manj plačale kot moški in so zato tudi eh, sprožile gibanje oziroma stavko in nehale delati ob 14.38. Eh, torej, delale so točno toliko časa manj, kolikor čas plače manj dobijo v primerjavi z moškimi in na ta način so demonstrirale proti tej eh, nepravilnosti. V tem poročilu pa ne govorimo samo o razkoraku med plačami. Ob kateri uri pa začnejo delati, sprašuje predsedujoči. Istočasno kot moški, ampak od 14. naprej pa je njihovo delo um, brezplačno. Predsedujoči. Eh, ja, ampak če sem prav razumel, naj bi po 14. uri ženske ne bile več plačane. Ja, tako nekako lahko to interpretiramo. No, torej vsem ženskam, ki so zdaj tu prisotne, eh, moramo izreči naše spoštovanje, ker delajo za stonj po 14. uri popovdne. Gospa Gardja Sabal, no, ne govorimo torej samo o razkoraku med plačami, temveč tudi o vseh razlikah v obravnavi žensk. Govorimo o socialni pravičnosti, tukaj ne gre, gre pa tudi za problem, ekonomske pravičnosti. Tudi študija Ecofounda eh, ki uh, ocenjuje 377 milijard uh, evrov uh, ta znesek, uh, ki kaže na razliko v obravnavi uh, ženskih in mošk na delovnem mestu. In uh, zaradi tega bi morali na tem področju delati še naprej, da bi ta razkorak počasi začeli zmanjševati. No, eh, Želela sem nekako postaviti kontekst tega poročila, čeprav dobro vemo vsi, za kakšne razlike gre, ampak mislim, da je prav, da vemo, o čem govorimo, ko govorimo o neenakosti med moškimi in ženskami. No, in kaj lahko v našem odboru storimo? V svojem uh, mnenju po, se zahtevam, da se natančno določijo postavke, pri katerih se izkazuje različna obravnava moških in žensk in da se natančno pripravi program za premoščanje teh razlik. Uh, to je treba spoštovati tudi pri načrtih in pri programu za financiranje. In uh, zato smo 6,7 milijard evrov že namenili za vprašanja, ki so s tem povezana, moramo pa to še potrditi v prihodnjem finančnem okviru. Uh, Tako da eh, je to vidik, ki ga je treba upoštevati v pripravi proračuna in proračunskih sredstev za eh, vse sklade in sredstva v Evropski uniji. Ta politika, ki temelji na zagotavljanju enakosti spolov, pa mora zdaj eh, postati tudi politika, nekaj konkretnega. To mora sedaj postati orodje, s pomočjo katerega bomo te neenakosti res lahko odpravili. Najlepša hvala za vašo pozornost, pričakujem vaše pripombe in predloge, da bomo lahko še bolj prizadevni na tem področju. Hvala, hvala za to predstavitev. E, zdaj pa izmenjava mnenje. Gospa Klermudi. And, uh... <clears throat> Hvala lepa. Izkoristila bi priložnost, da se zahvalim za mnenje, ki ga je kolegica napisala. Tudi sama pri FEM delam na tej tematiki. Pozdravljam to mnenje. Pogosto je tako, da so sredstva Evropske unije v nekaterih državah članicah edina sredstva, ki imajo elemente specifične za posamični spol. Torej, po Evropski uniji imamo nekaj zelo natančnih besed, eh, praksa pa pogosto ni v skladu s tem, kar predavamo oziroma za kar stremimo. Zato je mnenje zelo dobrodošlo, kajti je zelo jasno in specifično v smislu ukrepov, ki lahko sledijo od te točke dalje da zagotovimo ustrezne rezultate vezane na enakost spolov tudi pri uporabi sredstev Evropske unije. Hvala. Merci. Je crois que Madame Moody a dû, euh... Hvala lepa. Mislim, da je gospa Moody izrazila to, kar vsak od nas močno občuti in misli torej gospa Gardija Sebal, gospa Mudi je ustrajala, eh, nekako izpostavila to, velik, to veliko razdaljo med besedami in dejanji, ki bi jo morali premustiti. In kar se pa tiče proračuna za leto 2017, bo podal svoje mnenje gospod Gajer. Hvala lepa. No, mislim, da moramo še skupaj razmišljati o tem, kako pravzaprav konkretno vzpostaviti pripravo proračuna ob upoštevanju enakosti spolov. To so prizadevanja parlamenta. Mislim, da je prav, da je tako. Ampak prav je, da se tudi sam kot poročevalec za proračun vprašam, kako je s tem. Če me kolegi vprašajo, zakaj pravzaprav gre, eh, se zdaj vprašam, kaj pravzaprav to pomeni konkretno? Recimo, kakšne so konkretne številke? s katerimi potem lahko dosežemo politične cilje Evropske unije za leto 2017. Torej, kaj to pomeni? Tukaj v bistvu nimam odgovora. Treba raziskati tiste točke, kjer lahko kaj postorimo seveda smo lahko zelo abstraktni in lahko rečemo, da je treba spodbojiti tiste stvari, ki bolj koristijo ženskam, ampak kaj je pravzaprav to? No, če se vprašamo, kakšni so primeri, lahko odgovorimo uh, v mestih bi se lahko bolj uporabljal primestni promet, kajti ženske manj uporabljajo avtomobile kot moški in na ta način bi ustrezno uporabili uh, evropski proračun v ta namen. Dobro. Ampak kako zdaj to uresničiti v okviru oblikovanja proračuna na ravni Evropske unije, ki bo upošteval enakost spolov? Tukaj gre za postavljanje vprašanj in mislim, da potrebujemo več raziskave. Potrebujemo študijo tudi v okviru tega odbora, torej več prizadevanj na podlagi katerih bi lahko recimo izbrali primere iz držav članic ali pa iz drugih držav OECD, kjer jim je uspelo upoštevati enakost spolov. No, mislim, da mi manjka nekoliko fantazije, kako sicer ta utemeljeni poziv tudi konkretno prenesti v politiko, kako torej oblikovati konkretno proračunsko politiko v tej smeri enfin dans les rémunérations des collaborateurs. No. Pri plačah za sodelavce mislim, da ni diskriminacije med moškimi in ženskami eh, znotraj parlamenta, pa tudi v evropskih institucijah. Ne. Gospod Depre, ki ste poročevalec, eh, ali je v proračunu za leto 2016 kakšna diskriminacija? Ja, gospod predsednik, gotovo mm, tudi je, ampak sam nisem bil uh, zadolžen za to, da to poiščem v proračunu. Vsekakor mislim, da vsi zasledujemo isti cilj, torej polno enakost na, vsem, na vseh področjih, ki niso vezana z reproduktivnimi lastnostmi moških ali žensk. In tako da povsem podpiram našo kolegico gospo Garja Sabal. Imam pa dve vprašanji. Prvo je semantične narave. Mislim, da ne bi smeli več govoriti o ja, spolu z besedo seks, ker v francoščini se namreč lahko uporablja ta dve različni besedi za spol. Um, torej, tukaj govorimo o spolu, o slovničnem spolu, torej morajo biti podatki tudi predstavljeni po spolu z izrazom genre v francoščini ne, in ne z izrazom seks v francoščini, kar za slovenščino ni relevantna opaska. Imam pa še eno bolj vsebinsko vprašanje in sicer v zvezi z drugo točko vašega mnenja. Govorite o pokazateljih in sicer, da pokazatelji, ki so specifični za posamezen spol, morajo biti uporabljeni pri oceni, um, pregledu in načrtovanju vseh dejavnosti. Ampak vse dejavnosti, to je koncept, ki gre lahko zelo daleč. To pomeni, da lahko nekaj ocenjujemo, ko ocenjujemo cilje nekega programa. Uh, Ampak, če govorite o vseh fazah in o vseh dejavnostih, se sprašujem, ko govorite o projektih, naprimer, ki se stojijo iz večjega števila dejavnosti, kaj to pomeni? Da boste morali pripraviti nek specifičen pokazatelj za spol, za vsako posamezno od teh dejavnosti? Bojim se, da eh, bomo s tem eh, stvari pripeljali do neznosnega birokratskega bremena. In zato, če mi dovolite, bi eh, jaz to nekoliko omilil, rekoč, da morajo cilji teh projektov temeljiti na teh kazalnikih. Eh, ampak ta zahteva, da se ti kazalniki upoštevajo v vseh fazah in v vseh projektih in v vseh dejavnostih, mislim, da to presega moje razumevanje po, te potrebe po upoštevanju eh, enakosti spolov. Predsedujoč, predsednik, ja, vsi se strinjamo s tem, da zasledujemo tudi cilj poenostavljanja postopkov, ampak naprimer pri razpisih v Evropski uniji, kot veste, porabimo na sto let za posamezne razpise in če tukaj dodamo še neke nove kazalnike, ja, ti razpisi so že zdaj zelo trd oreh in Če bomo imeli še dodatne kazalnike, ki jih bo treba upoštevati pri pripravi razpisov, mislim, da se bodo stvari še dodatno zapletle, tako da bi tudi eh, jaz se zauzemal za neko formulacijo, ki bo bolj sprejemljiva. No, v redu. Še zaključek, gospa Gardja Sabal. Ja, hvala, predsednik. Nisem prosila za besedo zato, da govorila kolegici Kler Mudi, ker je bilo jasno, da se bomo razumeli, ampak prosila sem za besedo po tem, ko sem slišala naknadne pripombe. No, mogoče gre tukaj tudi za težavo pri posredovanju informacij oziroma pri pojasnilih. In prvi komentar mm, gospoda Depreja mislim, da zadeva eh, težavo pri. Eh, prevodu, ker v angleščini je bil uporabljen izraz gender specific. Vsekakor pa to vprašanje ni uh, nepomembno, zato ker eh, se moramo seveda vsaki od naših držav oziroma vsakemu od naših jezikov uh, prepričati, da bomo uporabili primirne izraze v zvezi s to tematiko. Uh, Potem pa kar zadeva kazalnike v vseh dejavnostih in v vseh fazah, kjer bi jih morali upoštevati. In tudi ne gre za to, da bi želeli dodati dodatno birokratsko breme in dodaten nadzor. Ne, gre samo za to, da želimo imeti primerne kriterije in informacije v zvezi s programi, ki jih Evropska unija financira, zato da bodo ti upoštevali te neenakosti, ki smo jim sedaj priča. Primer. Programi ki se financirajo iz uh, skladov Evropske unije, imajo vsi dodano vrednost Evropske unije. In uh, gotovo si uh, ne bi želeli, da ne bi bilo tako, uh, ker dodano vrednost tem programom daje ravno dejstvo, da se financirajo iz Evropskih skladov. In isto velja tudi za. Uh, politiko enakostih spolov. Namreč s to politiko skušamo vplivati tam, kjer ugotavljamo, da neenakost spolov obstaja. Torej, tam je treba posredovati in eh, to je koncept, na katerem temelji ta formulacija. Namreč programi zasledujejo določen cilj in mi želimo s temi programi doseči to, kar smo si zastavili. In v tem smislu se uporabljajo ti kazalniki. Ne gre pa za neko novo delo, dodatno delo. Dobro, če to ni dovolj jasno zapisano v mnenju, se lahko o tem še pogovorimo in formulacijo nekoliko spremenimo. Sploh pa ne gre za to, da bi želeli dodajati neke nove postopkovne zahteve. Isto velja v različnih evropskih politikah, če je to naprimer politika za mlade ali katerakoli druga evropska politika uh, vemo, da se mora izvajanje te politike osredotočiti tudi na upor, način uporabe proračunskih sredstev in na isti način se morajo ti programi um, izvajati tako, da se bo upoštevalo um, enakost spolov. V redu. Hvala lepa. Študija. Je bila zaupana neki zunani službi in zelo zanimivo bo videti te rezultate. Vsekakor pa je najprej ta študija sprožila kar nekaj negotovosti. No, ampak amandmaji do 4. Eh, decembra ob 12. jih je treba vložiti, 8. decembra eh, bo glasovanje v odboru in. Um, in 25. Eh, januarja v odboru FEM. Tako, hvala gospa Gardija Sabal, s to točko smo zaključili in zdaj se vračamo nazaj k eh, prejšnji tretji točki in sicer o stroških neustanovitve agencij. Gospod Gajer je bil imenovan za nadzornika na to študijo in uh, daje mu besedo za to, da jo predstavi. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes imam več različnih nalog, tudi kot poročevalec v senci za agencije. Eh, Zelo se mi je da bi bilo dobro predlagati tako študijo in zelo vesel sem, da so se koordinatorji strinjali z mano. Kolegi in kolegice, pred leti eh, smo že začeli študijo, ki se je imenovala stroški, če ne bi bilo več Evropske unije. Torej, kakšni bi bili stroški, ki bi jih morale prevzeti države članice. Znesek je bil neverjetno visok, če se prav spomnim, tisoč milijard. To bi lahko privrčevali znotraj evropskega proračuna. Torej, če bi uh, procese uravnavali centralno. Torej, taka je bila osnovna zamisel. In potem smo se odločili, da bomo preiskali, kakšno je stanje pri agencijah. Kot otrok eh, sem bil enkrat povabljen eh, na nemško televizijo in takrat me je moderatorka vprašala, kje bi lahko privrčevali. Sam sem bil nekoliko presenečen, eh, nisem prav dobro poznal funkcioniranja proračunov, vedel pa sem, kako lahko doma vrčuješ gre enostavno za to, da nekaj odzameš. No, na koncu intervjuja sem jo vprašal, na kaj je pravzaprav ciljala. Pa je rekla tudi sama, da je toliko nekih agencij, ki trošijo denar in tako naprej. Torej, o tej tematiki sem se pogovarjal tudi z euroskeptiki in uh, ti zagovarjajo eh, razgradnjo agencij, kar nekaj je takih ljudi in zato se mi je zdelo, da bi bilo dobro preučitvi vse agencije ustrezno upravljajo svoje delo in tudi pravočasno. Torej, konec koncev je treba preučiti ali delo, ki ga upravljajo agencije, dejansko pomeni dodano vrednost za Evropsko unijo. Želeli smo torej s študijo ugotoviti, kako je z nalogami agencij, kako so povezani, povezane z notranjim eh, trgom, ali eh, bi bilo bolje, da bi imeli 28 regulativnih organov ali pa naj bi to upravljala komisija. Torej, zdaj vam bomo predstavili rezultate. Hvala. Monsieur Jack Mellan va répondre à l'impatience de Jens Gay. Gospod Jack Mellan bo odgovoril na neučak, neučakanemu gospodu Gajerju. Izvolite. Thank you. Thank you very much indeed. Hvala lepa za to, da ste me povabili, da vam danes predstavim rezultate študije o stroških neustanovitve agencij, ki so pomembni za notranji trg. Pravzaprav moram povdariti, da so to začasni rezultati. Trenutno študijo še končujemo, potrebujemo še nekaj več časa. Mislim, da je to zelo jasno zapisano tudi v poročilu, da gre za različico pred dejansko objavo, tako da je treba to upoštevati. Na voljo imam 15 do 20 minut in v tem času bi vam želel podati pregled, kakšni so bili cili študije, kakšna je bila metodologija, predstavil pa bi tudi končne ugotovitve in sklepe. Torej, kaj so bili cilji te študije? Štiri cilji. Želeli smo preučiti kakšni so učinki obstoja agencij na evropski proračun, pa tudi na nacionalne proračune. Želeli smo ugotoviti, ali bi bili ti učinki drugačni, če bi imeli alternativne rešitve, s katerimi bi zagotavljali enake dejavnosti in storitve na nacionalni ravni, torej ne prek agencij Evropske unije. Potem se bomo vprašali o stroških in koristih, potem tretjič ugotovili bomo, kakšne so koristi, če imamo agencije, tako kot jih imamo, ko ohranjujemo enotne standarde v vseh 28 državah članicah. Potem bomo spregovorili še o dodani vrednosti za nacionalne organe, za tretje um, akterje in tudi za mednarodne organizacije. Obseg študije je bil omejen na sedem agencij. Te so navedene Urad za intelektualno lasnino, Agencija za varnost v letalstvu, za zdravila, za kemikalije, potem pa imamo še Evropski bančni organ, ESMO in Evropski organ za zavarovanje in pokojnine torej tri nadzorne so bile uh, zadnje agencije. V zadnjih mesecih smo imeli predvsej pogovorov s samimi agencijami, z nacionalnimi uh, organi, podjetji kot je Airbus, potem združeni recimo Evropskim združenjem farmacevskih agencij. Na kratko naj predstavim še, kakšna je bila uporabljena metodologija. Omenili smo stroške študij zunaj Evrope. Metodologije so različne, kadar gre za stroške neevropskih študij. Tukaj gre za to, eh, da ugotovimo, kakšni so stroški, če postopka ne zaključimo. Eh, dejansko pa zdaj je situacija taka, da obravnavamo nekaj, kar že obstaja. Torej imamo agencije. Želeli smo gotoviti, kaj bi se zgodilo, če teh agencij ne bi bilo. Torej perspektiva je nekoliko drugačna. Ključna metodologija je temeljila na treh glavnih scenarijih. Prvi scenarij je bil scenarij statusa quo, torej gre za obstoječo situacijo, in pa stroške sedmih agencij. Drugi scenarij, to je scenarij najboljšega primera, mogoče bi ga morali opisati uh, scenarij na najmanj slabega primera. V tem primeru bi naloge agencij prevzele države članice, regulativni okvir in pa sistem vzajemnega priznavanja pa bi ostala Potem pa scenarij, še scenarij najslabšega primera. Tukaj pa regulativnega okvira ne bi več imeli. Vzajemno priznavanje bi erodiralo, razpadlo na koncu in države članice bi morale obnoviti strukture na nacionalni ravni in tudi podjetja, ki uporabljajo agencije, bi morala v bistvu kontaktirati agencije v različnih eh, državah članicah, če bi želela registrirati svoje proizvode in storitve. Tako. Zdaj pa bi na kratko podrobneje predstavil vse te tri scenarije. Osredotočil bi se predvsem na dva, ki se mi zdita najbolj zanimiva. Torej, če vzamemo kot izhodišnji scenarij trenutno situacijo, imamo sedem agencij, ki smo jih preučili, vse skupaj je njihov preračun 1,12 eh, milijard, to je 13 odstotkov vseh agencij. Pomembno je povedati, da se le manjši delež financira iz evropskega proračuna, okrog 80 milijonov evrov, kajti Agencije svoje stroške krijejo prek zaračunavanja pristojbin organizacijam, ki uporabljajo storitve agencij. Recimo, če si pogledamo Urad za intelektualno lasnino Evropske unije ali pa Agencija za zdravila, okrog 90 odstotkov eh, sredstev zberajo iz pristojbin, ko podjetja registrirajo storitve ali pa proizvode v Evropski uniji. Mm, v primeru eh, finančnih nadzornih agencij pa je odvisnost od evropskega proračuna večja. Recimo Evropski bančni organ, letni proračun eh, v leta 2015 znaša, je znašal približno, približno 30 milijonov evrov. Okrog 40 odstotkov je prišlo iz evropskega proračuna. Ampak zelo pomembno je povdariti, da stroške agencij ne padejo vedno samo v breme evropskega proračuna. No, želeli smo preučiti, kaj bi se verjetno zgodilo, če se nič ne spremeni. Pogovarjali smo se z agencijami in zdi se, da bi se verjetno zmanjšala količina njihovega dela, eh, izboljšala bi se njihova produktivnost. obseg poizvedb, patentov uh, oziroma storitev eh, bi se povečeval 5 do 10 odstotkov letno, stroški bi se pa zniževali. Pri nekaterih od sedmih agencij bi se stroški uh, povečevali, pri drugih pa zniževali. No, nasplošno pa lahko rečemo, da bi se stroški zniževali. Zdaj pa preučimo prvega od eh, obeh scenarijev, ki sem jo že prej predstavil. V tem primeru regulativni okvir ostane tak, kot je, funkcije, ki jih imajo Evropske agencije, pa bi prevzele, prevzeli različni organi v državah članicah. Tukaj bi govorili o okrog 160 do 170 milijonov evrov dodatnih stroškov na leto. Torej, če se dela evropskih agencij prenesejo na nacionalni, nacionalno raven. Zakaj? Zato, ker bi morali spostaviti nove entitete, nove organizacije na nacionalni ravni, hkrati pa bi morali te entitete prevzemati eh, več eh, različnih funkcij v primerjavi s sedajnimi agencijami. Ti stroški ne bi bili enakomerno porazdeljeni po vseh uh, državah. Recimo na področju varnosti v letalstvu bi bilo verjetno tako, da če ne bi imeli Evropske agencije, bi recimo Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, ki imajo uh, zelo razvito letalsko industrijo, te države bi torej prevzele eh, veliko večino bremena zagotavljanja storitev in proizvodov v imenu drugih držav članic. Recimo, ko pa gre za agencijo za patente, uh, bi pa verjetno morale vse države članice eh, povečati delovno obremenitev nacionalnih agencij. Distribucija dodatnih stroškov v tem scenariju bi bila odvisna od pomembnosti sektorja, ki ga pokriva agencija eh, v državi članici. Eh, seveda bi bilo to tudi odvisno od tega, kakšen je pomen sektorja za določene organizacije ali podjetja, ki želijo registrirati storitve ali eh, proizvode. Pri drugem scenariju gre za situacijo, ko agenciji ni. Na neki točki v prihodnosti bi eh, se uh, regulatorni okvir začel rušiti, erodirala, erodiralo bi tudi umezno, umez, vzajemno priznavanje. Torej, države članice eh, bi morale morda v določeni fazi začeti registrirati proizvode v drugih državah. In tukaj so tisti največji stroški, če nimamo centralnih agencij. Če si pogledamo nacionalne stroške, so ti včasih nižji, če si pogledamo določene nacionalne agencije, ampak stroški se nabirajo in s časoma postanejo precej veliki za eno samo agencijo v primerjavi z Evropsko agencijo. Potem smo pogledali rezultate analize na evropski ravni. V primeru drugega scenarija kjer imamo eh, primer, ko morajo podjetja k več agencijam, da registrirajo svoje prizvode, eh, bi, bi stroški od 500 milijonov do 1 milijarde prizadeli industrijo in eh, to je predvsej več v primerjavi. 160 milijoni, kolikor bi morale države članice plačati za razširitev obstoječih agencij. Potem ne smemo pozabiti na tako imenovane skrite stroške za evropsko industrijo. Kaj ti, ne gre samo za to, da bi morala industrija plačati dodatne pristojbine, ne, da gre tudi za notranje stroške za družbe, za pripravo vlog, ki jih potem pošiljajo različnim uh, agencijam po Evropski uniji za certifikacijo svojih proizvodov. Časovno smo bili omejeni, tudi zviri smo bili omejeni, tako da nismo mogli podrobno preučiti teh stroškov. Ampak povratne informacije od številnih informac, eh, eh, organizacij kažejo, da bi bili stroški verjetno precej više od pristojbin, ki se plačujejo mm, nacionalnim eh, agencijam za registracijo proizvodov. Potem še ena točka. Količinska opredelitev primeru eh, finančno-nadzornih agencij je težko določiti številko, težko je številčno opredeliti, kakšne so prednosti, eh, gre namreč za krepitev evropskega eh, finančnega sektorja in stabilnosti. Pomembno je tudi povedati, da imajo vse te agencije še druge stroške, ki jih je težko količinsko opredeljeli. Ti stroški bi se pojavili, če agencij ne bi bilo. Namreč agencije združujejo ogromno znanja, strokovnosti, recimo agencija za zdravila lahko skliče na stotine nacionalnih strokovnjakov, če je to potrebno. Te agencije imajo pomembne zbirke podatkov, ki se lahko uporabljajo po vsej Evropski uniji in to dokaj zlahka. Uh, lažje, kot če bi imeli samo nacionalne podatke oziroma zbirke podatkov. Agencija ima tudi pomembno mednarodno vlogo, recimo na področju varnosti v letalstvu so nam povedali, da bi se vrnili v, v 60. leta prejšnjega stoletja, če agencije ne bi imeli, kajti vsaka država bi morala, morala imeti svoj eh, sistem za certificiranje uh, zrakoplovov, ki priletijo v Evropsko unijo od zunaj tudi za evropske proizvajalce uh, ima Agencija za varnost letalstvo Evropske unije zelo pomembno vlogo. In tudi drugim agencijam zunaj Evropske unije pomaga s tehničnim strokovnim znanjem pri certificiranju proizvodov. Dovolite mi še par prikazov. Torej, če bi te agencije zaprli, bi to imelo posledice tudi za lokalno gospodarstva v državah, kjer so agencije locirane. Približno 3500 delovnih mest je v teh agencijah. Dobro, nekatera delovna mesta bi bila verjetno potem oblikovana nekje druge, verjetno tukaj v Bruslju. Prevzeli bi funkcijo, ki, agencije, ki je agencije več ne bi imele. No, ampak agencije tudi pomagajo pri oblikovanju boljših politik in dejanju informacij oblikovalcem politike. Agencije potrebujejo ljudi v tistem trenutku, ko se nekaj dogaja. Verjetno je ravno zaradi te bližine in povezave z odločevalci in oblikovalci politike pomembno, da bi potem uh, vsa ta delovna mesta preselili bliže Bruslu. Šlo bi za mm, neposredne izgube delovnih mest, pa tudi za posredne izgube delovnih mest, ker bi bilo recimo manj uh, lokalnih poslov. Potem sem si pogledali tudi stroške za inštitucije, za Evropsko komisijo recimo. Če bi se naloge združevale. Recimo v komisiji bi komisija lahko zaposlila dodatne ljudi, da bi lahko prevzela delo, ki so ga upravljali agencije, ampak mislim, da bi bilo to zelo zapleteno ob upoštevanju proračunskih omejitev. Potem je tukaj še vprašanje neodvisnosti med nasveti za politiko in oblikovanjem politike, kajti te funkcije treba jasno razmejiti. Dovolite mi še splošne zaključke naše študije. Kot sem povedal že prej, smo še v procesu zaključevanja vsega skupaj. Menimo, da so stroški uporabe agencij nižji, kot če bi funkcije agencij prenesli v države članice ali pa na Evropsko komisijo. Pomembno je poudariti, da je težko količinsko predeliti, kaj, koliko bi privrčevali. Kaj ti govorimo o neki hipotetični uh, situaciji, v situaciji, ki je ravno nasprotna dejanski. No, če pa pogledamo malo širše, vemo, da imamo več kot sedem agencij, ki so povezane z enotnim trgom, In eh, če bo obveljalo, da je ta študija koristna, bi bilo dobro pogledati tudi stroške in koristi pri drugih agencijah. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Sem na voljo za odgovore. Najlepša hvala za to predstavitev. No, gospod eh, Gajer, ali niste več neučakani? Ste pomirjeni sedaj? Vortrag und den, und den S predstavitvijo in rezultati sem zadovoljen. Obstajajo torej pomembni kazalniki za merljive kot tudi nemerljive prihranke. To je pomembno za delovanje notranjega trga, pa tudi za konkretne storitve ki jih eh, je treba zapolniti centralno. In kar se tiče javnega proračuna, to so se mi zdele najpomembnejše številke. To ne bi pomenilo gigantskih prihrankov za evropski proračun, recimo, ampak eh, če bi, morali, če bi moral zasebni sektor nositi takšne dodatne stroške, bi pa ti bili ogromni že številka ena milijarda se mi je zdela neizmerno visoka. Tako da po mojem nam to gotovo pomaga pri političnih argumentih. Morda tudi tu, če bomo obsežneje razpravljali o tej študiji kako bi s tem ravnali v EU in eh, kako ravnati z agencijami. Mislim, da bi lahko študija se osredotočila tudi na zadevne sektorje. Reci, mislim predvsem na zračni promet in farmacijo. To sta zelo pomembna pogovorna partnerja za te sektorje na notranjem trgu. Če gre pa za delovno sposobnost teh agencij, če to želimo zagotoviti, mislim, da je smiselno si še enkrat priklicati vse te številke, ki smo jim zdaj lahko prisluhnili v spomin. lahko se spomnim zame kar boleče izkušnje v zvezi z oblikovanjem pristojbin do sedaj, ko se je zastavljalo vprašanje, kako ravnati s preseški agenci, kaj to pomeni za proračun oziroma za financiranje agenci, kako bi to lahko izkoristili. Spominjam se še teh razprav, ampak eh, Pri tem lahko pomislim recimo tudi na zračni promet v EU in na mnenje v zvezi z EASO, ki sem ga pripravljal. Predstavniki industrije so mi takrat dejali, da je višina pristojbine sekundarnega pomena. Bistveno pomembneje je, kako hitro lahko agencija dela in v kolikšni pripravljenosti je izvajati storitve, ki jih nudi industriji. Torej, kako hitro je lahko na voljo, da izda certifikate za evropsko letalsko industrijo oziroma kako hitro lahko certificira proizvode za notranji trg. Sam si bom vsekakor vzel nekaj časa, še enkrat preučil študijo in potem razmislil o različnih nalogah, tako kar se tiče proračuna, kot tudi različne zakonodaje, ki se še pripravlja in potegnil bom iz tega čim več argumentov. Hvala. Hvala.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 in ne dovolimo, da nas kdo zavaja in eh, se zato poglobimo v vse podrobnosti. Res je, da smo včasih tudi kaj potrdili, ko nam kaj ni bilo všeč, ampak glede na to, da sem v stranki e LS že dolgo uh, poročevalec za to področje, uh, sem obiskal številne agencije in vsakič, kadar uh, obiščem agencijo, posvetim vsaj pol dneva temu, da proučim težave pri delu te agencije in upravljanju. In v zadnjih štirih letih smo ugotovili tudi izboljšanje pri njihovem delovanju. Zato želim gospodu Gejerju povedati naslednje. Res je, da nekatere agencije odlično upravljajo svoje delo, res je pa tudi, da ponekod nimajo zelo strokovnih ekip. Eh, včasih prihaja do napak, pa tudi mi storimo včasih napako s tem, da zahtevamo od njih informacije, ki nam jih ne morejo podati. Imam pa eno vprašanje. Malo mi je žal, da nam naš eh, gost ni podal bolj izčrpne študije, ampak da nam je postregel z bolj splošnimi podatki. Sam nestrpno pričakujem te sklepe, te zaključke, ki nam jih je obljubil, zato ker sicer sem prepričan o učinkovitosti evropskih agencij, ampak jasno pa je, da če pride do tega, mor, da bi morali ocenjevati varnost letal v 28 državah članicah, je to zelo zapletena naloga in strokovnjaki, ki smo jih imeli v agencijah in ki smo jih lahko prešteli na prste ene roke, saj so specialisti za zelo specifična vprašanja. Uh, takih strokovnjakov ni povsod. Vse agencije ne morejo imeti strokovnjakov na isti ravni. Cipr in Malta, naprimer. Koliko takih strokovnjakov imajo lahko v teh državah? Pa lepo prosim, ne vzemite tega osebno, spoštovani kolegi, te kritike. Ampak želim povedati, da uh, na številnih v številnih krajih, na številnih področjih je nemogoče doseči tisti nivo odličnosti, ki je potreben za obravnavo določenih področji. Eh, zato se je treba vprašati, Vseeno, kaj bi pomenilo, če bi 28 eh, držav članic imelo vsaka svojo agencijo za določeno področje in bi 28 agencij za isto področje obravnavalo to področje namesto te ene agencije na evropski ravni, naprimer na področju prehrane, kjer bi eh, se ugotovilo, da je treba mm, narediti kakšno raziskavo in temu nameniti Eh, lastna sredstva. Mislim, da bi bilo to zelo težko na nacionalni ravni. Tako da zelo zadovoljen sem, da smo se tega vprašanja sploh dotaknili in upam, da bomo v kratkem spet razpravljali o tem na kakšnem drugem sestanku, saj mislim, da je to vprašanje agencije v Evropski uniji vprašanje, ki se obravnava samo z enega vidika. Zelo pogosto se mi tudi zdi, da ta vidik ni najprimernejši. Hvala. Hvala. Gospod Maragal. No, kdo bi še želel besedo? Gospod Maragal, izvolite. Ja, hvala, gospod predsednik. Samo nekaj konkretnih vprašanj imam. Ta študija je res izredno zanimiva in tudi zelo dobrodošla, ampak izhaja iz nekega začetnega izhodišča. In sicer, da se tu izvaja analiza dela agencij. Pričemer pa izhajamo iz predpostavke, da je funkcija teh agencij zanimiva na evropski ravni in ne na nacionalni, kar tudi sam podpiram. Ampak, če se preverja, da je to funkcijo, ki jo evropske agencije opravljajo, smiselno upravljati na evropski ravni, namesto na nacionalni, lahko na podlagi te predpostavke predvidimo različne opcije oziroma različne inštrumente. V nekaterih primerjih bi namreč lahko odločili, da določeno funkcijo prevzame direktno komisija, namesto da bi jo opravljala neka specifična agencija. Zakaj pa ne? Uh, saj za večino teh funkcij v državah članicah ne obstajajo agencije, ampak se s tem ukvarja določena služba znotraj javnega sektorja. Mogoče bi tudi lahko mm, kaj privrčevali v smislu obsega pri teh agencijah, če bi zmanjšali njihovo število in uh, bi se nekatere združile, da bi se ena sama ukvarjala z več področji, mogoče bi na tak način v operativnem smislu eh, lahko prihranili. Torej, ko govorimo o ekonomiji obsega oziroma o varčevanju na podlagi eh, ekonomije obsega. Pa še nekaj bi izpostavil. Še ena možna odločitev bi bila, da bi te dajatve oziroma takse Eh, na storitve, ki jih opravljajo te agencije, namenili za kritje stroškov njihovega delovanja. Mislim, da je to način, ki ga poznamo na različnih ravneh, tudi na nacionalni, zakaj pa ne? Če eh, se storitev dejansko opravlja in to tudi je tako in tako tudi mora biti, uh, Eh, se tukaj seveda povzročajo določeni stroški, ki jih je tudi treba pokriti in zakaj jih ne bi pokrili iz samega delovanja. Tako da mislim, da je to študija, ki je sicer zelo primerna in zelo na mestu, ki pa jo lahko še razširimo na te dodatne vidike, ki bi jih kazalo proučiti. Hvala, gospod Maragal. Zdaj pa gospod Denano. Ja, gospod predsednik, Eh, mene zanima, na kakšni podlagi je bilo izbranih teh sedem agencij za študijo. No, to bomo pravkar slišali. Ima še kdo kakšno pripombo, še kdo kaj dodati? Ne, gospod Depre. Hvala, predsednik. Najprej naj povem, da sem zadovoljen ob tem, ko sem slišal ta zaključek in sicer zaključek, da te agencije stanejo veliko več, kolikor so dejansko učinkovite in da bi zato bilo treba predvideti še neke dodatne scenarije. Tako da se glede tega pridružujem gospodu Maragalu. Se pa tu postavlja še eno vprašanje in sicer, kateri so dodatni stroški za nekatere agencije in gotovo to ni možno vedeti za, vse, za vsa področja. Torej, katero je, so dodatni stroški pri ustanovitvi agencij? Uh, glede na to, da bi določene dejavnosti lahko opravila sama administracija. To ne velja za vse. Logično je, da nekatere agencije potrebujemo zaradi specifike njihovih dejavnosti. Ampak torej, če nadaljujem v smislu gospoda Maragala, vidim, da tega v študiji ni. Najbrž bi potrebovali neko neodvisno službo, eh, ki bi delovala neodvisno in ki ne bi bila pod nadzorom te naše administracije. No, ampak to tudi ni obvezno. Ampak, kar zadeva stroške, imamo tu proračunske podatke, se stroški na evropski ravni znižujejo zato, ker, uh, se od, ker morajo tisti, ki potrebujejo storitve teh agencij, plačati pristojbine za uporabo njihovih storitev. Ampak poslušajte, ali je to res primerno razmišljanje? Sam bi želel biti pripričan o tem, da je res tako in da to res znižuje dejanske stroške na evropski ravni. Hvala. No, še jaz bi nekaj želel vprašati, ali ste mogoče res lahko ugotovili, da je uh, vsaka posamezna od teh agencij koristna. Pogosto imamo namreč občutek, da so bile te agencije ustanovljene zato, da je na določenem področju vzniknila pač neka agencija. Torej, da je bil najprej geografski vidik in potem vsebinski. In zdaj um, tukaj gre za vprašanje, ali so Evropske agencije res nekaj, kar je nastalo na mesto agenciji na nacionalni ravni in da se je zaradi tega eh, strošek zmanjšal, ali um, je možno dejansko uh, možno zmanjšati njihovo število in tako naprej. In ko govorimo o OMIU, torej uradu za um, usklejevanje na notranjem trgu, to je agencija, ki deluje v Španiji, ugotavljamo, da je tukaj eh, so tudi preseški in sprašujemo se spet, ali je vzpostavitev tega eh, sistema dovolj racionalna in kako lahko to obrazložite. Mm. Predajam vam besedo, če vam bo uspelo jedrnato strniti vaše odgovore, vam bomo zelo hvaležni. Najlepša hvala. Morda bi se navezal na nekaj komentarjev, ker se mi zdi, eh, da mu lahko v par odgovorih zajamem vse. Torej, kar se tiče učinkovitosti agencij, smo ugotovili, da jih kar nekaj krči proračun. Ampak mislim, da lahko rečete, da se njihova učinkovitost izboljšuje. Zadnje, kar bi rekli v naši študiji, pa je, da ni prostora, da se stroški zmanjšajo oziroma da se ne da izboljšati učinkovitosti. Prav tako drži, da agencije niso najbolje pripravljene na to, da sporočijo, kakšna je njihova dodana vrednost. Seveda izvajajo ocene glede na uredbe o svoji ustanovitvi, ampak nasplošno gledano se pa strinjam, da agencije ne upravljajo najboljšega dela pri prikazovanju svoje dodane vrednosti, ki jo imajo. Tega ne sporočajo najbolje v državah članicah. Kar se tiče vprašanja, kako je z drugimi agencijami in zaračunavanjem pristojbin, se mi to zdi zanimivo vprašanje. Kolikor razumem, je Evropska agencija za Eh, obvez, za vrednostne papirje na notranjem trgu, zdaj preučuje svoj manevrski prostor, da bi uvedla pristojbine za agencije, ki jih nadzoruje pri svojem pregledu trga. To se mi že zdi pomembno vprašanje, ki bi ga morali obravnavati, na katerega bi se morali agencije odzvati ter preučiti, ali imajo manevrski prostor, da pridobijo več prihodkov, uh, za storitve, ki jih izvajo, ne da se opirajo le na nepovratne sredstva iz evropskega proračuna. Prav tako ste izpostavili tudi, kako je s prihodki, ki presegajo stroške, ali bi se moralo to vrniti v proračun. To je tudi pomembno vprašanje, strinjam se. Splošni zaključek z našega vidika je bil, da bi bilo težavno kvantificirati koristi tega, da bi agencije to izvajale, da bi se osredotočile na to namesto, da bi se to delo izvajalo v državah članicah. Kar se tiče stroškov in koristi, je to težko številčno opredeliti. Smo pa prišli do soglasja ne le med agencijami samimi, temveč tudi med evropskimi podjetji, ki uporabljajo storitve agencij. Tudi ti se strinjajo, da agencije upravljajo pomembno delo. Brez agencij in brez njihovega dela bi bilo težko zagotoviti izvajanje zakonodaje in skupnih standardov. In to bi pomenilo tudi bistveno više stroške za obratovanje. Kljub temu, da ne moremo vsega kvantificirati, je pa pomembno preučiti informacije, ki jih imamo. Stroški, ki bi nastali, če agenciji ne bi, bil, ne bi bilo, bi bili gotovo obsežni. V redu, še zadnjo besedo poročevalcu v zvezi z agencijami. Pravzaprav nimam kaj dosti dodati, gospod predsednik. Ja, Nous allons passer à la seconde commune. V redu, hvala. Torej bomo šli k naslednjemu poročilu oziroma predstavitvi. In sicer gre za ukrep izvajanja politik. In sicer stroški vsakega evra iz proračuna Evropske unije pri izvajanju politike Evropske unije v posameznih državah članicah. Gospod Muresan je zadolžen za spremljanje in te študije, zato mu dajem besedo za uvodno predstavitev. Hvala, predsednik. Za začetek bi se zahvalil ekipi, ki je pripravljala to študijo v zvezi s stroški, v zvezi z upravičenci, torej stroški, ki nastanejo pri nacionalnih upravičencih in organih, eh, ko dostopajo do sredstev iz evropskega proračuna. Hvala Še enkrat tudi vam, gospod predsednik, za vas trud, ki ste ga vložili v to, da je ta študija sploh nastala. Ekipa raziskovalcev in svetovalcev, ki se je s študijo ukvarjala, se je morala zanesti na informacije iz Evropske komisije. In to moram povdariti. Generalni direktorati in komisija niso želeli dati informacij tej ekipi na voljo niso jim želeli dati natančnih informacij, zato da bi ti opravili svoje delo, svoje delo in le z vašo intervencijo, gospod predsednik, in s pomočjo komisarke Georgijeve so bile te informacije na koncu le dane raziskovalcem. Tako da hvala še enkrat vam, gospod predsednik in podpredsednici Georgijevi za pomoč, da smo lahko dobili informacije, da je študija sploh lahko bila izvedena in da zdaj lahko parlament opravi svojo vlogo kot nadzornik eh, dela Evropske komisije. Veselim se že predstavitve, lahko pa povem, da se je študija osredotočila na obseg stroškov, ki nastanejo pri upravičencih in nacionalnih organih, da lahko ti dostopajo do sredstev iz proračuna EU in kakšne razlike obstajajo med programi, uh, Eh, ki se upravljajo neposredno in programi, ki se upravljajo mm, deljeno. Stroški so ponekod previsoki za upravičence, posebej, ko gre za skupne zneske, eh, ki jih lahko koristijo iz proračuna EU. Če torej upoštevamo birokratsko breme in stroške na nekaterih političnih področjih, je ta znesek ponekod tako visok, da odvrne upravičence od tega, da bi se prijavili za financiranje strani EU. Ta študija tudi predstavlja nekatere zanimive ugotovitve, posebej, ko gre za projekte, eh, ki se jih upravlja skupno in eh, teh projektov je zelo veliko. Stroški, ki pri teh projektih nastanejo, ko se pravičenci prijavljajo s projekti, Eh, so visoki in potem so koristi nižje, predvsem recimo za akterje, kot so MSP, torej za manjše akterje. Ta študija sicer ne namerava podati celotne ocene upravljanja evropskih skladov, poskuša pa opredeliti oska grla, najti potencijalne rešitve poskuša čim bolj razširjati najboljše prakse, da bi tako lahko bolje izvajali naše projekte in zagotovili, da denar dejansko doseže upravičence in to lažje, hitreje in seveda tudi tako, da zagotovimo dobro finančno poslovodenje, torej v okviru, ko lahko odkrivamo in preprečujemo goljufije. Zaenkrat bom končal, predsednik, s svojim uvodom, se pa že veselim predstavitve in tudi razprave, ki bo sledila. Hvala. Zdaj pa vabim strokovnjake iz pristojnega kabineta, da nam predstavijo to študijo v oziroma njene glavne točke. Hvala predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Z veseljem predstavim glavne ugotovitve tega, te študije v naslednjih 15 minutah. Naj vas opomnim, da je namen te študije pravzaprav zagotoviti, kakšni so stroški povezanimi z nepovratnimi sredstvi EU. Cilj pa je zagotoviti priporočila, kako izboljšati stroškovno učinkovitost. Naša ekipa se osredotočila na. Eh, raziskovanje procesa dodeljevanja nepovratnih sredstev, kakšni stroški nastanejo v okviru upravljanja programov na podlagi informacij, ki smo jih prejeli od držav članic, komisije in upravičencev. In na podlagi teh informacij smo ugotovili, kakšna je stroškovna učinkovitost in pripravili vrsto priporočil, ki so potem predstavljena na koncu poročila. Študija se je osredotočila na določen izbor programov financiranja, tako da nismo preučevali vseh. Torej, konkurenčnost za delovna mesta in rast, ekonomska, socialna in teritorijalna kohezija in trajnost na rast. To so programi, na katere smo se osredotočili in to predstavlja približno dve tretjini celotnega zneska namenjenega za te programe torej za programe neporatnih sredstev. Vsi veste, da se osredotočamo v EU predvsem na poenostavitev in stroškovno učinkovitost in to že kar nekaj časa. Predpisi EU se uporabljajo pri upravljanju programov in obstajajo splošna pravila tudi za specifične programe, ki potem usmerjajo procese ne, dodeljevanja nepovratnih sredstev. Treba je upoštevati različno naravo teh programov. Jasno pa je, da finančna uredba zastavlja vodilna načela in priporočila, kakšno je zdravo okolje za dodeljevanje neporatnih sredstev. Poleg tega pa imamo vsak program posebej, ki ima svoje specifična pravila na ravni programa. To smo upoštevali, torej specifike teh programov in preučevali smo, ali bi to lahko predstavljal potencijalno upravno breme za vsak program. Pravila recimo govorijo o obveznostih poročanja, ukrepih za nadzor, načelih za povračilo stroškov in tako naprej. Nekatera pravila se razlikujejo, to je logično. Recimo pravila, recimo, ki upravljajo mobilnost študentov, se ne da uporabiti pri programu v zvezi z nadnacionalnimi raziskavami. Na drugi strani je treba omeniti tudi, da to ne bi smelo ovirati doseganja ciljev, da se čim bolj harmonizira okolje za vse programe, kjer je to le mogoče. Če si ogledamo postopek nepovratnih sredstev, je ta pravzaprav zelo podoben za vse programe. Ampak sem pa povedal že prej, da se lahko pri izvajanju pojavijo velike razlike. Mi smo se osredotočili na nekakšen generični proces v naši študiji in to si lahko gledate tudi na prosojnici. Gre za tri večje dele. Prvi del je razpis za zbiranje predlogov potem imamo samo izvajanje in na koncu še zaključek projekta, torej dodelitev neporatnih sredstev. Odvisno je, ali gre za neposredno upravljanje, posredno ali deljeno upravljanje in vloga akterjev v procesih je potem različna glede na upravljanje. Obrnili smo se na GD-je, agencije, nacionalne agencije, upravičence in potem to preučili glede na ta postopek v vsakem procesu pr prosilec za neporatna sredstva, torej upravičenec, je bistveno vključen v sam proces že od začetka. Gre torej najprej za razpis za zbiranje predlogov, registracijo svoje organizacije, treba se seznaniti s pravili in tako naprej. To seboj prinese obsežna sredstva, tako za uh, kadro, za mm, osebje in za številna druga področja. Kakšni so stroški tega procesa? Finančni sistemi komisije žal niso mogli ponuditi vseh zahtevanih podatkov, ko smo izvajali to študijo, ampak stroški, ki jih bomo predstavili, so stroški iz študij primerov. Ponekod smo lahko izluščili te stroške in jih na to primerjali s stroški iz drugih programov. Prejeli smo številke, oziroma nismo prejeli številk za Erasmus+, Plus, tako da tega žal nismo mogli vključiti. Na ravni EU imamo programe, ki sem jih navedel na začetku, razen programa Erasmus+, Plus, ki smo jih preučevali. Komisija porabi približno, približno 300 milijonov evrov, da izvaja te programe povratnih sredstev in nadzira organe za upravljanje. To pomeni povprečno, da neposredno upravljanje komisijo stane skoraj da en odstotek, nič cela 83 odstotka natančneje, eh, vrednosti podpisanih sporazumov v okviru deljenega upravljanja pa to predstavlja približno nič cela 10 odstotkov zavezane vrednosti. To so povprečja. Stroški nihajo od nič cela nič pet do 9,6 odstotka, kar je kar velik razpon. Za deljeno upravljanje pa imamo razpon od nič cela nič sedem odstotka do nič cela petnajst odstotka. Takšne številke lahko ponazorijo različni stroški, ki nastajajo, recimo velikost povprečnih nepovratnih sredstev je že bistven dejavnik. Drugi dejavniki so še recimo s tem povezana zakonodaja, obveznosti poročanja, nivo avtomatizacije in tako naprej. Če si ogledamo nacionalno in regionalno raven, so glavne dejavnosti in stroški povezani s temi, zelo podobni stroškom, ki nastanejo pri komisiji v okviru neposrednega upravljanja. Tu so ocenjeni stroški 5,05 odstotka. Razpon pa je običajno od 3 od 10 odstotkov, seveda je vse odvisno od posameznega primera, ki smo ga preučevali. Če si zdaj ogledamo raven upravičencev, To temelji na študijah primerov, ki smo jih preučili, tam stroški nihajo od 1 do 19 odstotkov prejetih eh, finančnih sredstev, tako da je to največji razpon, ki sem ga omenil do sedaj. Glavni stroški pri tem so uh, seveda vrednost prejetih eh, finančnih sredstev, recimo, če gre za majhen znesek nepovratnih sredstev, mora upravičenec prav tako skozi celoten proces in zato so stroški za nje seveda sorazmerno višji kot pri upravičencih. Torej, tisti, ki prosijo za višja neporatna sredstva, tam so stroški višji. Postopek prijave za upravičence predstavlja približno 20 do 30 odstotkov stroškov, ki nastanejo pri njih, In to pomeni, tudi če so prosilci neuspešni in jim nepovratna sredstva niso odobrena, morajo te stroške kljub vsemu kriti, torej stroške postopka. Treba izpostaviti tudi, da je komisija že izvedla določene pobude za poenostavitev postopkov, ampak na podlagi rezultatov spletnega vprašalnika, intervjujev z upravičenci, sestankov z uh, um, izvršilni predstavniki agencij še vedno obstajajo določena bremena, o katerih so nam poročali. Najprej raven EU. Gre za neharmonizirane postopke, recimo, gre za obsežno potrebno dokumentacijo, za obsežne predhodne ocene. In pri vseh programih gre tudi za pomankanje harmonizacije, različne ravni digitalizacije, avtomatizacije in tudi različne vrste nadzorov. Vse to je treba upoštevati. Če si ogledamo nacionalno in regionalno raven, je upravno breme povezano predvsem z obsežnim poročanjem, ki se ga zahteva, torej poročanjem komisiji, In gre tudi za nejasno zakonodajo, ki se je ne razume najbolje na nacionalni in regionalni ravni, gre za zakonodajne spremembe in za časovno zelo dolge ter zahtevne revizije. Potem so tu še upravičenci. Če si ogledamo kompleksnost na ravni upravičencev, se zdi, da so procesi zelo zapleteni, predvsem za majhne organizacije ki so manj pripravljene na zapletene procese in pri prosilcih, ki nimajo izkušenj s samimi postopki. Posledično manjše organizacije oziroma novi prosilci mm, nimajo tolikšne volje, ne želijo stopati v takšne postopke zaradi stroškov in dela, ki bi jim jih to preneslo. Treba, treba bi bilo zagotoviti upravne informacije za nove akterje, pomoč na več ravneh, podporo pri dokumentih, ki jih prosilci potrebujo in ki jih morajo posredovati. Treba bi bilo preveriti, eh, kako je z nadzorom na nacionalni ravni in na ravni komisije in tako naprej. komisija je pokomentirala programsko obdobje 2007 do 2013, nekaj poenostavitev je že bilo izvedenih v tem programskem obdobju, predvidene so še dodatne poenostavitve oziroma se te že izvajo. Poenostavitve se osredotočajo predvsem na povrnitev stroškov, eh, izboljšanje digitalizacije in avtomatizacije že prej predvidena poenostavitev zajema tudi uh, zahtevke za poročilo stroškov strani MSP-jev, dodatne procese digitalizacije, manj zahtevkov za dokumentacijo prek celotnega procesa in de, določeno harmonizacijo med državami članicami in komisijo. Poleg vsega dela, ki že teče, smo prejeli tudi povratne informacije strani komisije držav članic in upravičencev, ki pravijo, da bi bilo treba bolje posredovati najboljše prakse v zvezi s petimi različnimi področji. Prvo področje govori o regulativnem okviru in pravilih, tam bi potrebovali več harmonizacije in pravil v zvezi s tem. To bi bilo možno in bi se še dalo raziskati. Še en primer je recimo Eh, splošne možnosti za poročilo stroškov, potem imamo tu še drugo področje, digitalizacija in avtomatizacija dejavnosti. Tu ne gre le za vprašanje tega, da ali so procesi avtomatizirani kar najbolje ali ne, gre za to, da je način, kako je proces avtomatiziran jasen, da se to jasno sporoči vsem upravičencem, ki imajo koristi od tega. Tretje področje je izboljšanje poslovnih postopkov. Tu imamo vrsto primerov, recimo odprava nepotrebnega umestnega poročanja, odprava dvojnih revizij na ravni držav članic in komisije, odprava fizične dokumentacije, prehod na digitalno dokumentacijo in tako naprej. Četrto področje je racionalizacija določenih zahtev za poročanje in potem še peto področje, kjer se da zagotoviti izboljšave, morebitne iz, izboljšave pri upravljanju procesov, tako da bi se lahko osredotočili na področja, kjer lahko zagotovimo dosti boljšo učinkovitost, stroškovno učinkovitost kot drugot. Naše raziskave kažejo tudi, da se lahko postopki dodeljevanja neporatnih sredstev še bolj poenostavijo in da bi to bilo stroškovno bolj učinkovito tako za komisijo kot tudi za države članice in regije. Je pa zelo pomembno izpostaviti tudi, da se postopki sicer lahko poenostavijo in jih je treba poenostaviti predvsem za prosilce in upravičence neporadnih sredstev. S tem bomo zmanjšali upravno breme na njihovi strani, ne glede na to, ali gre za dejansko upravno breme ali stroške, ki jih morajo nositi. S tem bom končal svojo predstavitev in najlepša hvala vsem za pozornost. Euh, euh, hvala lepa za to predstavitev in za predstavitev teh glavnih poenostavitev, ki so predvidene. To je dobro upravljanje proračuna, ki ga je treba zagotoviti. In eh, seveda je treba tudi zagotoviti prihranke znotraj proračuna, vendar pa so ti postopki na meji absurda. Zato je ta vaš pristop kar precej obetaven. No, gospod Ešvrt, izvolite. Hvala za poročilo. Zelo koriste informacije ste nam predstavili. Govorili ste o razponu stroškov med različnimi sektori. Mene bi zanimalo še več konkretnih primerov, ki bi jasno pokazali, kako je s tem. Bi se to dalo storiti, recimo, kako je s tem med različnimi državami članicami? Ste se osredotočili le na eno državo članico, je to bolj drago glede na regije ali kaj podobnega? Potem eh, recimo različni programi, ali so eni programi bistveno dražji od drugih, če želite prositi za neporatna sredstva? Govorili ste predvsem o majhnih podjetjih in to je seveda že zaskrbljujoče ampak obstajajo tudi druga področja, kjer bi nas mikalo potegniti zaključke, da so stroški visoki, ampak to bi pomenilo, da je dodana vrednost teh programov zelo nizka. Lahko poveste kaj več o tem, o teh vidikih, ki sem jih pravkar omenil. Si, Hvala, gospod Maragal. Hvala. Tri zelo konkretna vprašanja bi imel. Ali me slišite? V redu? Hvala. Prvič, mislim, da je implicitno to, kar ste povedali in sicer, da ali, ali ne plačujemo mogoče uradnikov premalo. Prej smo govorili o stroških neustanovitve agencij, zdaj pa mogoče o stroških. osebja, tukaj gre tudi za vprašanje interoperabilnosti med računalniškimi sistemi, med državami, članicami in javnimi službami. Poročilo o tem smo slišali pred nekaj časa tu v parlamentu, tako da je gotovo na tem področju treba upravljanje še optimizirati. Potem pa še strošek časa, cost of time. Nisem slišal ničesar o tem, kateri so dodatni stroški, ki se povzročijo od trenutka, ko se začne izvajati en postopek, pa do konca. Jaz vem, da je to vse skupaj zelo kompleksno. Sam sem to spremljal v okviru odbora ITRE eh, za program Obzorje 2020 in govorili smo z uporabniki in zelo veliko pritožb smo slišali glede samih postopkov in uporabe. In še tretje vprašanje, mislim, da smo že večkrat rekli, da gre za vprašanje splošne kulture javne uprave in vedno govorimo o neki kulturi ex ante, ko je treba vse vnaprej predvideti in preveriti, preden se začne nekaj izvajati. To je naša kultura, medtem ko je anglosaška kultura obratno. Oni preverjajo bolj ex post. In zato me zanima, ali bi lahko znižali stroške in zmanjšali čas ter upravno breme, če bi se z zdravo pametjo lotili stvari in se raje posvetili nadzoru, naknadnemu nadzoru, kot pa predhodnim preverjanjem. Hvala. Hvala lepa, gospa Gresle. Hvala lepa za predstavitev. Nisem je sicer še mogla natančno preučiti. Na ravni EU imamo seveda gigantski aparat, stroj, ki ga je treba upravljati. Treba je zbrati sredstva iz držav članic in potem vse to upravljati zakonodajo eh, s cili za porabo sredstev in to potem teče nazaj v države članice. Seveda je to birokratski proces, to tudi mora biti, kajti drugače sploh ne gre. Vprašanje pa je, ali ne bi bilo bolj smiselno takoj tega eh, obravnavati s proračunskimi odbori in pogledati, kako države članice upravljajo s temi sredstvi. Bojim se, da ne bi zdaj komu storili usluge in komu prek tega procesa tako poenostaviti, procesa dodeljevanja neporatnih sredstev tako poenostaviti, da bi potem pravzaprav lahko institucije v državah članicah porabile sredstva za karkoli bodo pač želele. To je druga nevarnost. Zato bi res pozvala vse, da razmislimo o tem, kaj počnemo. Če ne želimo proračunskih presežkov v EU, če tega ne želimo, se postavlja vprašanje, ali ne bi mogli pomesti pred svojim pragom. Imamo nova pravila za področje kmetijske politike, za zelenitev in ta pravila so zdaj tako zapletena, da eh, smo prišli na bistveno višjo raven kot le postavljanje in izpolnjevanje političnih ciljev. Vsi so srečni, ko dobijo sredstva s čim manj pravili. Ampak vprašanje je, kaj želimo mi v parlamentu doseči, katere cilje si želimo postaviti, zakaj se želimo zauzemati, kaj spodbujati, katere cilje želimo doseči s temi sredstvi in ali smo se pripravljeni odpovedati določenim pravilom. Sama sem se, ne vem pa, ali so se tudi drugi kolegi. Če ta pravila, ima, če ta pravila imamo, jih je pa treba nadzirati, ali so izpolnjena gre potem za vprašanje vzrok posledica. Lepo pa bi bilo, da bi vsi sploh vedeli, o čem govorimo. Zato bi bila zelo hvaležna. Pred nami je revizija finančne uredbe. In kje jo je že treba malce uh, skrčiti, ampak eh, ne vem, če prav posod, ker ste se zamislili. Pri nekaterih programih se mi določeni stroški ne zdijo tako visoki, recimo za. Za CEF ste navedli stroške 7 milijonov, to se mi ne zdi tako zelo visoko in potem nekaj odstotkov za obsež, stroškov za obsežne programe, eh, aparat na določenih področjih je zelo velik in ga je treba upravljati. Zato se mi ponekod stroški ne zdijo visoki. Študija je že zanimiva, ampak treba si je zdaj še ogledati plat izvajanja in pomisliti na finančno uredbo. No, to je pa res zelo aktualno. Saj ste poročevalka v imenu odbora za proračun za eh, ta omnibus paket. Gospod Deneno. Ja, gospod predsednik, tukaj gre za vprašanje postotkov. Danes imamo 25 milijard evropskih sredstev iz evropskih skladov, ki niso bili počrpani. In Seveda se pri novih projektih marsikdo ne želi spustiti v to aventuro zaradi prezapletenih postopkov. E, sam bi bil, seveda, sam nimam nič proti tem preverjanjem ex ante, ex post, kakorkoli, ampak to ne bo rešilo Evrope. Glede na vse, kar se dogaja v svetu, tega res ne potrebujemo. Mi potrebujemo zagotovilo, da bodo naši državljani imeli zaupanje v Evropo in zato moramo imeti takšen sistem, da bodo glavne smernice postavljene, glavni predpisi določeni, potem pa uh, morajo države članice te stvari izvajati in nadzor eh, pride na vrsto v zadnjem uh, trenutku. Ja nekoliko se zapletam in glas me zapušča, zato ker tukaj sedimo v neke vrste hladilniku. Vsaj jaz to tako čutim, ker nimamo primerne termične izolacije in ugotavljamo, da se očitno vrčuje tudi pri ogrevanju v tej hiši. No, to vprašanje postopkov je bistveno. To je tako zapleteno, da moramo včasih zaprositi pravno službo, da nam eh, pripravi dokumentacijo. Ali ste že kdaj videli kaj takega? Tako da v bistvu rušite del eh, trga, ki ga pokriva vaš kabinet. Ampak dobro, če se navežem na gospod Gresli, vseeno bi morali imeti tukaj neka pravila. Videl sem, kako deluje komisija pri nekem pilotnem projektu. Pilotni projekt, to je nekaj novega, nekaj inovativnega in pridemo do situacije, ko se v bistvu ne ve, kaj kdo počne. V bistvu z vsem tem, da oblikujemo neko karikaturo Evrope. In sprašujem se, ali ne bi mogli mogoče res vse te papirologije zmanjšati. Ne vem, naprimer, ko je treba v dosje priložiti kurikulum vite vsakega posameznega sodelavca v določenem oddelku in tako naprej. Mislim, da smo res prišli do nekega stanja, kjer je Evropa prava karikatura. Uh, No, in na lokalni ravni, naprimer, eh, eh, ugotavljamo, koliko eh, sodelavcev in zaposlenih je potrebno namestiti za to, da se te dosjeje za črpanje evropskih sredstev sploh lahko pripravlja. Recimo v regiji ob reki Luari so zaposlili 60 oseb samo za pripravo teh dosjejev. In uh, v redu, vse, to so nova delovna mesta, ampak uh, to pomeni, koliko je dela za tem. Potem imamo druge programe, Erasmus, naprimer, in, kjer se razdeli veliko denarja. Potem pa imamo druge programe, kjer se ga razdeli malo. Torej, ne moremo se ukvarjati z nekimi takimi majhnimi dosjeji. In kljub temu, da je količinsko projekt majhen, pa je treba tak kup papirja izpolniti za to, eh, da se naj prijaviš. Zato se porabi ogromno časa in eh, tukaj ne gre za to, da dosežeš pozitivno ceno, torej 50 na 100, ampak za pridobitev sredstva jih moraš imeti 76 eh, točk od stotih. Tako da zdaj ob tem omnibusu ki je pred nami. Eh, upamo, da vsta predhodni nadzor, ki se zdaj izvaja, da bomo to nekoliko lahko pojenostavili, zato ker se stvari res pretirano zapletajo. Gospa Gresle. Samo pripomba. Po mojem skromnem mnenju, In pri vsakem najmanjšem programu največji del stroškov predstavljajo administrativni stroški. Če si pogledate, naprimer, tukaj, nič Švejca, nič 5 centov, uh, je to v redu. Ampak problem je, da se počne marsikaj. Imamo ogromno število programov in to je težava za vse to beži izpod vsakega nazora, kar pomeni, da malih projektov sploh ne moremo več imeti, ampak z majhnimi projekti se Evropa svojim voljivcem in državljanom najbolj približuje. Um, in če bi vse temeljilo na velikih projektih, potem bi videli, da so izkušnje na nacionalni ravni pri pripravi dosjejev tudi različne. Uh, ampak za tiste, ki pripravljajo projekte, bi morali imeti predpise, ki bodo stabilni in eh, ki bi jim lahko olajšali delo. Pri nas pa se predpisi vsakih pet let spreminjajo in zato bi stabilnost predpisov gotovo bistveno prispevala k boljši podobi in večji učinkovitosti Evrope izboljšati sem pa tja nekaj, že v redu. Mi pa vsakih pet let vse postavimo znova na noge in na novo. Torej, če bi bili predpisi stabilni, bi se lahko tudi administracije na to navadile. Najslabši primer je program LIDER. Znotraj tega imamo številna združenja, ki se na to odrečajo sredstvom ki so jim dodeljena. In zato moramo bolj ponižno spremljati to, kar počnemo z evropskim denarjem. Le tako bomo lahko prišli do boljših rezultatov. Hvala, gospa predsednica. No, ampak veste, zelo pogosto ima uprava zelo slabo podobo v javnosti. Pogosto se sprašujemo, ali je na tem letalu sploh pilot. Ne? Kdo to sploh vodi? In eh, zato morda, ja, vsakih pet, vsakih sedem let pač stvari postavljamo na novo. Eh, to velja tako na evropski, kot na nacionalni, kot na lokalni ravni. In vse je dejansko že na meji s karikaturo. Zato pravila naj bojo preprosta. Zdi se nam, da tudi najbolj neumen projekt, torej če govorimo o njegovi učinkovitosti in uspešnosti, je odličen, če je pripravljen v skladu s predpisi. To smo videli tudi pri nadzoru na kraju samem. Dobro. Ali želite še vi kakšne zaključke podati po vsem tem, kar smo slišali? Izvolite. Hvala lepa. Mogoče nekaj komentarjev, mogoče v obratnem vrstnem redu, kakor so bila postavljena vprašanja. Ja, dejstvo je, da potrebujemo preprost postopek. Sklepi študije kažejo, da je še kar nekaj menivrskega prostora za izboljšave. različni akteri v procesu podpirajo eh, poenostavitve, torej različni akteri, vključno s komisijo in državami članicami. Stvari je torej možno izboljšati. Glede vprašanja predtem, ali bi lahko shali brez procesa, ali bi bilo vse skupaj lahko še bolj preprosto, no, če delite subvencije, potrebujete strukturiran postopek. Ali je ta postopek zdaj najboljši možni, to je pa težko reči. Programi financiranja so zelo različni, imamo različne ureditve za nje, tako da bi bilo uh, težko najti neke točke za primerjavo, kar bi bilo izhodišče za ugotavljanje, ali imamo zdaj najboljši možni proces ali ne. Še vedno je na voljo manevrski prostor. Ampak to pa ne pomeni, da recimo nek obstoječi proces že zagotavlja cilje glede na pričakovanja. Potem prejšnji komentar, ali upravičenci dejansko plačujejo stroške, tako sem nekako razumel vprašanje. Ja, tudi oni morajo plačati stroške, kajti imajo osebje, ki sodeluje v postopku od njegovega začetka do konca. V mnogih primerjih morajo sodelovati zunanjimi strokovnjaki, kajti postopek je preveč kompleksen. Torej tudi tukaj so vključena sredstva, na koncu imamo določen odstotek, ki smo ga mi tudi navedli. Potem ste omenili nadzor ex ante ex post. No, če pogledamo z vidika upravičencev, ti menijo, da mora veliko stvari posredovati vnaprej, eh, zato gre za veliko uh, kompleksnih dosjejev. Upravičenci tudi menijo, da je veliko naknadnega nadzora po letih potem, ko projekt že mine, morajo še vedno predlagati dokazila in podobno. Torej, proces je zelo obremenjen že na samem začetku, uh, in potencialno tudi na koncu. Glede prvega vprašanja, ki pa se je nanašalo na to, ali res poznamo bistvene razlike med državami članicami, ko gre za stroške. No, lahko rečem, da nismo mogli zbrati zadosti podatkov v vseh državah članicah, da bi res lahko uh, imeli nek relevanten komentar. No, na podlagi uh, zbranih podatkov o programih financiranja, to je omenil že kolega, pa lahko rečemo, da ko gre za instrument za povezovanje Evrope, je poprečna vrednost eh, subvencije več kot 37 milijonov. Gre za strošek celih nič pet odstotka za izvanje tega programa in to je nekako sorazmerno. Certains, certains accompagnants, si j'ose dire. Non, nekateri spremljevalci dobivajo premije za uspešnost. Ali veste, kolikšna je stopnja teh premij? Ne, nobenih navedb nimamo o teh uh, nagradah za uspešnost. That, that was not part of, uh, the... Ni bilo mikrofona. Tega torej v naši študiji nismo mogli pokomentirati. Dovolite mi, da nadaljujem. nadaljujem. Menimo, da gre za precejšno korelacijo med velikostjo poprečne, poprečnih um, neporadnih sredstev in pa stroškov, ki so dejansko nastali. Recimo program EASI. Ta ima relativno uh, visok odstotek stroškov, 9,7. Poprečna vrednost pa je 400 tisoč. Pri obzorju 2020 je poprečna vrednost 1,7 milijona stroški, upravljena procesa pa so točno na sredini prejšnjih dveh navedenih primerov. Gre za 2 odstotka. Če se postavimo kožo upravičenca, tudi tukaj smo v študiji primera obravnavali različne velikosti, recimo upravičene so v okviru obzorja eh, 2020, vrednost 1,5 milijona, stroški so bili blizu 10 odstotka, odstotkov. Potem imamo še druge primere, eh, vrednost je bila 600 tisoč, gre za manjšo vrednost v okviru EASF. EAS, e stroški upravičenca pa so bili okrog 20 odstotkov nepovratnih sredstev. Torej vidite, da gre za pomembno korelacijo med vrednostjo nepovratnih sredstev in nastalimi stroški z vidika upravičencev. Pa je tako, da ne dobijo nepovratnih sredstev vsi prosilci, odvisno sicer od programa, ponekod eh, dobi sredstva 90 odstotkov prosilcev, ponekod samo 10 odstotkov. Torej, gre tudi za stroške tistih, ki niso dobili povratnih sredstev in eh, tudi tukaj imamo določen odstotek obremenitve. Quand on a dépensé euh, x milliers d'euros et que. Ja, neskončno je to. Ko smo razmišljali o ne vem koliko tisoč evrih, potem pa dobimo nič. Je to vse? Studies is... Ja, v študijah primerov smo videli, da gre za 20 do 30 odstotkov stroškov. Torej, Naše študije so se temeljile na študijah upravičencev, torej tistih, ki so prejeli sredstva. V poprečju uh, eh, je 20 do 30 odstotkov stroškov nastali, nastalo v prvem delu procesa, torej proces, v, v, v delu priprave vloge. 20 do 30 odstotkov stroškov je to. Ampak to je šokantno. Na tem je, to, to je bistvenega pomena, to je treba res upoštevati in pripraviti sporočilo, saj smo sredi proračunskega postopka torej, in to vključuje tudi naknadne revizije. Excuse me, I didn't get the question. Se pravičujem, nisem razumel vprašanja. Euh, torej, tukaj gre za predhodne stroške, ampak potem Eh, se opravijo tudi revizije, pregledi računov. Ne vem, no, se, sam sem to videl, ko sem bil predsednik sveta v departmaju in smo videli, ko smo uporabili sredstva iz socialnega sklada in eh, pridobili 50 odstotkov subvencij in sodelovalci so pripravljali te dosjeje, tako da potem pa naknadno so se izvajale revizije, zelo natančne, mislim, da bi se morali temu bolj posvetiti. Upozorila bi na to, da je vsak sklad drugačen, vsak ima svoje težave. Pred desetimi leti smo se intenzivno ukvarjali uh, s podbudami za raziskave, to je str, problem, gre za vprašanje udeležbe. No, vprašanje je, ali so stvari zdaj boljše. Eh, presenečena sem bila, da smo še vedno pri 90 dneh. No, sama sem eh, leta 2005 že pripravila neke vrste statistiko. Takrat eh, smo bili pri 330, 340 delovnih dneh. Torej, stvari so se spremenile, so se izboljšale, ampak kljub temu je še manevrski prostor za izboljšave, kaj ti gre za dakoplačevalski denar in paziti moramo, kako ga delimo. Potem pa je tukaj zdaj še drugo vprašanje, kako poslovati, da bodo rezultati dobri. Prej sem omenila program LIDER, eh, pa tudi Evropski socialni sklad, šlo je za manjše, eh, manjša sredstva krvni organi so koristili uh, sredstva tega sklada, ampak upravni stroški so bili 40 odstotkov. Mislim, da je že prišlo do izboljšav, ne moremo pa še biti zadovoljni. Pri socialnem skladu moramo pogledati, kje je težava, kajti ponavadi se vse dogaja na kraju samem in uh, zato sem pripravljena eh, postoriti kaj več, ampak eh, zaenkrat strani koordinatorjev nisem dobila možnosti, da bi storili kaj več v zvezi s temi problemi. Imamo tudi sektorske uredbe. Žal je tako, da, nimam, da to ni zajeto v okviru finančne proračunske uredbe. Mm, zato imamo zdaj tukaj omnibus, da se stvari povežejo. prosila bi vas, da, ko opisujete stroške, eh, poveste tudi, za kakšen skupni znesek nepovratnih sredstev gre. Pri finančnih inštrumentih eh, bi morali dobro izkoristiti denar, ne pa za stroške upravljanja. Recimo primer regionalnega sklada v Belgiji, kjer potrebujejo tri leta in pol. To ni nič nenavadnega, kaj ti upravni organi enostavno ne napredujejo pri projektih in to je problem. Imamo uh, pravilo 1 plus 2 in zato potrebujemo čas, da se denar odda. Pa fundamentalno. Mislim, da smo se tukaj dotaknili bistvenega vprašanja, ki ga pa ne moremo danes razrešiti. Kohezijski skladi. Tu imajo države članice na voljo inštrument, s pomočjo katerega lahko pridejo do tistih sredstev, ki jih potrebujejo in ki jim pripadajo. Na ta način dobijo denar nazaj. E, to se dogaja znotraj skupne kmetijske politike in kohezijskih skladov. To je vprašanje, ki ga danes pač ne bomo mogli rešiti, ampak gospa Gresle, mislim, da bi morali uh, morda predvideti specifično obravnavo teh vprašanj. Ne moremo se ustaviti tukaj. Tudi vsa ta priporočila in te ugotovitve, ki ste jih predstavili, to mora pripeljati do neke naknadne obravnave. Uh, No, je že v redu, da imamo danes tukaj predstavitev, ampak mi moramo sedaj to zagrabiti in delati na tem naprej. Chairman, uh... Ja, predsednik, se strinjam. Ko smo preučevali zlasti zdeljeni, programe z deljenim upravljanjem, je bil zavrec jasen. Manjši, ko je program, več je delež stroškov. Eh, rešitev bi bila lahko ta, da upoštevamo velikost projekta, ko imamo administrativne zahteve. Včasih je tako, da imamo majhen program, tri mlade podjetnike, ti pa morajo izpolniti enake upravne zahteve kot neka velika korporacija, ki zaprosi za večji program, torej to je ogromna obremenitev za majhno podjetje in na koncu ni uspešno pri svoji vlogi. Zato moramo tudi preučiti, kje lahko zmanjšamo upravno obremenitev. Ko gre za neposredno upravljanje, se strinjam, eh, da potrebujemo eh, celostno upravljanje pri vseh agencijah lahko zagotovimo usposabljanje smernice za uh, osebje pri procesu um, dodeljevanja nepovratnih sredstev. Ko pa gre za harmoniziran pristop in pravila, pa je tu nekaj, za kar si že vse čas prizadevamo menimo, da je to prava pot in da je potrebnega še več dela, tako kot je povedala uh, gospa Inge Gresle. V vsakih pet let spremenjamo pravila in uh, na ta način gotovo ne olajšamo uh, procesa in ne zmanjšamo bremen. Gotovo je pred nami še kar nekaj dela, dragi kolegi. Ta študija je samo začetek postopka in pomembno je, da ne odidemo iz tega prostora in pozabimo na to študijo. Pomembno je, da uh, naredimo naslednje korake in izboljšamo upravljanje skladov Evropske unije. V redu. No in tukaj se bomo ustavili. Uh, Do 30. junija bomo namreč morali finančno uredbo spremeniti na podlagi besedila, ki ga je kolegi komisije gotovo danes eh, sprejel in o katerem bomo morali tukaj razpravljati in potem tudi glasovati pred 30. junijem. To bo prvi sklop ukrepov za poenostavitev in o tem se bomo morali seveda dogovoriti. Zato najlepša hvala, najlepša hvala za vsa pojasnila, za vašo ekspertizo in eh, za vaš pogum ter eh, jasno vidnost in upam, da bomo res prešli od besed k dejanjem. Zdaj pa k eh, poročilu gospe Moody o ustvarjalni Evropi. Izvolite. Hvala lepa. To je mnenje za odbor KULT v zvezi z ustvarjalnim sektorjem zastopa oziroma prispeva približno 4,4 odstotka evropskega BDP-ja. Dejstvo je, da se zavedamo potrebe po poenostavitvi izvajanja programov. Leta 2014 smo se soočili z ločenimi Eh, problemi, recimo problemi zmogljivosti v ustvarjalnem sektorju, zlasti na področju uspešne uporabe sredstev. To zlasti velja za mikroorganizacije v kulturnem sektorju. Kar naenkrat so si stoli prazni. No, imamo tudi. Uh, instrument finančnih jamstev od nedavnega in eh, zagotoviti moramo, da čim bolj spodbujamo delovna mesta v tem soktorju, sektorju, torej da dodajemo vrednost v tem kontekstu. Stopnje izvanja za ta program so zelo visoke in to jasno kaže, na pomen dela, ki ga program podpira. Obstaja torej dokazila o potrebi po programu, sredstva je treba ohraniti in mora biti celo povečati. Potem pa je tukaj še medkulturna razsežnost dela, ki se odvija v okviru tega programa. To je še posebej pomembno glede na premike eh, prebivalcev, glede na begunsko krizo. Pomembno je, da se to prepozna in podpre kot sestavina programa. No, gre za mnenje in dokument sam po sebi je kratek. Z veseljem pa bom sodelovala s kolegi pri predlogih sprememb, tako da se mnenje dokonča in potem predloži odboru za kulturo in izobraževanje. Hvala. Merci, Hvala, gospa Mudi. No, vaš osnutek imamo v rokah. Je kakšno vprašanje v zvezi s tem? Za izmenjavo mnenj. Gospod Maragal. Um, Mudi in šup. Eh, gotovo bomo sodelovali z gospo Mudi in to pozitivno. Da ne bo sedela sama, bomo, bomo na voljo. Euh, no, vidim, da ste zelo na isti valovni dolžini kot gospa Mudi. No, očitno ste bili prepričljivi, gospa Mudi. saj so vsa izražena mnenja, pa tudi tista, ki niso bile izražena, pa tudi eh, tisti, ki niso tukaj, so verjetno iz tega mnenja. Torej, vsi so vam naklonjeni in vam nudijo podporo pri tem mnenju, ki je jedrnato in uh, pove bistvo. Tako da o tem bomo glasovali 8. decembra v odboru. Uh, po tem, ko bomo dobili morebitne predloge sprememb. Hvala lepa. Zdaj pa čakamo na komisijo, ki bi naj bila tukaj ob 17.15. Kot vidite, se res uh, držimo časa, saj je 17.14. In sicer. za točko 7, načrt za zunanje naložbe. Gospod Silvano Breza mm, iz Generalnega direktorata za proračun, gospod Aržel iz Generalnega direktorata za finance in še predstavnik Generalnega direktorata EFKO, eh, to je Defko in Pa še gospod Martins iz generalnega direktorata NIR kot vodja ekipe. E, tako, dragi kolegi, prosim, da se posedite. In prepričan sem, da tisti, ki niso danes med nami, spremljajo naš sestanek prek ekranov. Tako da kamere so upirjene na vas, gospod Preza, izvolite. Hvala lepa. Rad bi se pri tej točki osredotočil na bolj proračunske vidike. Komisija je sredi septembra pripravila svežen za umestni pregled in v tem svežnju smo proračunsko povedano opredelili nekaj top-upov do obdobja do leta 2020. Komisija je predlagala prilagoditve za 1,4 milijarde in sicer gre za povečanje stroškov v razdelku 4. 250 milijonov od tega je namenjenih Evropskemu skladu za trajnostni razvoj, zlasti za oblikovanje uh, jamstvenega sklada za trajnostni razvoj. 115 milijonov pa je namenjenih zagotavljanju jamstvenega sklada za širito mandata uh, za evropsko investicijsko banko, torej za izgube pri financiranju. Zakonodajni predlog je na mizi za razpravo v tem odboru, zadeva pa izvajanje tako imenovanega Evropskega investicijskega načrta. Ta po eni strani uh, vključuje podaljšanje mandata uh, za Evropsko investicijsko banko, po drugi strani pa gre tudi za mandat, uh, za uredbo, ki se nanaša na jamstveni sklad za zunanje ukrepe. Kolegi bodo kasneje razložili, kako ti instrumenti delujejo. Jaz pa bi se na hitro dotaknil proračunskih posledic. Ko gre za porabo, prvi stebr sklada za zunanje naložbe eh, se nanaša na tri cele tri milijarde. In potem imamo spet različne finančne instrumente, ki so predvideni. In ti instrumenti naj bi mobilizirali do 44 milijard naložb. Ali pa celo več, če bo precej prispevkov držav članic v jamstveni sklad. Od 3,3 milijarde evrov ki se zahtevajo v okviru Evropskega sklada za trajnostni razvoj, boste dve milijardi prišli iz EDF-a, preostali znesek pa bo zagotovljen s preusmeritvijo sredstev iz DCI in pa EEN. -E, e V okviru finančnega programiranja je komisija v dopisu številka 1 eh, za proračun 2017 predlagala, da 250 milijonov zagotovimo z mobilizacijo eh, te marže za nujne primere, da se zagotovijo sredstva za jamstveni sklad, prerasporedili pa bi potem 25 milijonov iz instrumenta za soseščino. v eni, bi potem imeli 100 eh, milijonov evrov na leto in kasneje bi zagotavljali po 25 milijonov za jamstveni sklad. V dopolnitvenem pismu številka 1 za novo proračunsko vrstico, torej predvidevamo 200. 75 milijonov evrov, 250 iz marže za nujne primere, potem pa še 50, 25 milijonov iz eni. Kolegi bodo kasneje več povedali o sami vsebini. Financiranje teh pobud pa je kombinacija novih skladov na podlagi uh, fleksibilnosti, ki jo omogoča večletni finančni načrt. Zagotavlja se marža za dodelitev tam, kjer je to možno. Uporabljajo se inovativni instrumenti EFSD, recimo je ena taka možnost. Če mi dovolite, gospod predsednik, bi zdaj dal besedo kolegu Anželu iz GD Ekfin. Predlagu, eh, predstavil vam bo glavne elemente podaljšanja mandata za Evropsko investicijsko banko. Hvala. To je drugi inštrument tega načrta. Ampak, kar se prvega tiče, kolikšno je vzvodje dve milijardi za sklad, za razvojni sklad, kar je v redu, saj Evropski parlament nima tukaj posebnih pristojnosti, tu je proračun, ki ga upravlja komisija. Eh, in parlament pri tem eh, nima nobene vloge, kar je precej frustrantno. En milijard, ena milijarda je tudi tukaj za kaj? Ja, no, v predstavitvi mojega kolege, ki jo boste pravkar slišali, vam bo povedal različne vire financiranja za te nove sklade, za sklad za trajnostni razvoj, In če želite. Ja, ne. Ampak omenjali ste uh, Evropski sklad za trajnostni razvoj in ta ima določen učinek v zvoda. Torej, kolikšen je ta učinek? No, 3,3 milijarde je uh, zagonskih sredstev. Uh, in od tukaj bi prišli na 44 milijard investicijskih sredstev. Torej, to je ta učinek. Krat 13. V redu. Gospod Anžel. Ja, hvala, gospod predsednik. Torej, jaz vam bom predstavil to pobudo za zunanji mandat in za makrofinančno pomoč. Alca eh, znaša 27 milijard evrov. Zajetih je več stvari. Pri državnem tveganju imamo tako imenovanje celostna tveganja, zajamemo vse. Pri posojilih zasebnemu sektorju pa trenutno pokrivamo samo politično tveganje, ne pa tveganja druge narave kakšen je torej ključni element predloga. To vam bom predstavil. Imamo nov cilj obzorja na področju migracij, imamo povečanje novega uh, jamstva. To je celo večje, kot je bilo prvotno predvideno. Predlagali smo splošno prerasporeditev, potem pa imamo še nekaj nadaljnih sprememb v zvezi s prožnostjo državam, ki so upravičene. Novi cilj, ki se nanaša na migracije. Ta temelji na pomembni pobudi EIB, gre za pobudo o odpornosti. Komisija predlaga, da proračunski organ uvede nekatere pomembne količinske in posebinske spremembe. Želimo dodati 3 milijarde evrov oziroma poleg treh milijard bi dodali še dodatni dve milijardi evrov. To je povezano z zasebnim sektorjem. Potem pa še dodatna ovojnica 1,4 milijarde evrov in to je že del tistih treh milijard, ki so že na voljo. Potem drugič pomembna sprememba, uvajamo kvalitativno novost, ki se nanaša na posojanje neposredno zasebnemu sektorju, to je 2,3 milijarde. Gre za uh, izčrpno jamstvo, to pomeni, da bi zajeli vse, ne pa samo politično tveganje. Torej, doslej tega še nismo imeli. Če si pogledamo številko, trenutni, uh, trenutna meja je 27 milijard, dodatni znesek je 3 milijarde, 1,4 milijarde je že zajetih. Eh, v okviru eh, programa za begunce. Potem pa imamo še dodatna jamstva znesku 2,3 milijard za zasebni sektor. To je blok tri eh, pobude. Tako da pridemo zdaj na 33,3 milijarde evrov. Če si pogledamo prvotno razporeditev in razlikujemo potem še med dodatnimi tremi milijardami, to je bila opcija, pa še 2,3 milijarde dodatnih milijard, 1,4 milijarde je uh, del pobude za odpornost, potem imamo še sredstva za predpristopne države, pa še sredstva za sredozemske države in na koncu sorazmerno sredstva porazdelimo po vseh drugih državah. Pobuda za odpornost drugi stebr 2,3 milijarde. Imamo sredstva za predpristopne države 440 milijona in potem 1,86 milijard za sredozemske države. No, večina vas verjetno ne bo videla, kaj piše na temole prikazu, ampak eh, ostaja precej nespremenjen, več nekaj. Podarka je na vzhodu in pa na sredozemlju. Uh, v predlogu imamo še nekatere dodatne spremembe. Prva se nanaša na uh, pokrite držav. Predlagamo, da uh, se zanašamo na seznam morebitno upravičnih držav. Dejansko gre za dokaj bogate države, ki so v taki situaciji, ki, ki je primerljiva z našimi državami, recimo Brunei, Islandija, Izrael, Singapur, Južna Koreja, Hongkong in Makao. To so take države. Potem predlagamo. Na pobudo gospe Mogarinje, ve, da tudi Iran dodamo na seznam potencijalno upravičenih držav. No, to je dodatek sam zase, ničesar ne spreminja. Iran, če želi postati upravičen, potrebuje delegiran akt komisije. Tukaj potrebujemo soglasje sveta in parlamenta in ta dva se lahko tudi ne strinjata za ta korak. Podpredsednica Mogherinijeva je menila, da potrebujemo simbolični korak v odnosu do Irana, tako da se jim pokaže, da bodo njihova prizadevanja nagrajena. Želimo torej večjo fleksibilnost, tako da predlagamo, da se obstoječa prožnost 10 spremeni na 20 odstotkov. Gre za prenose sredstev po geografskih lokacijah. To je odvisno od geografskih prioritet. Te so seveda uh, jasno opredeljene. Cost. Kakšni so stroški? Če se spomnite. LM. Zagotavlja sredstva za nazaj 9 odstotkov, te minus 2. In pričakuje se, da bo šlo za 150, 115 milijonov evrov. Predlagamo, da se najprej ustvari vir prihodkov za jamstveni sklad. Šlo bo za uh, nova jamstva za zasebni srek, sektor. Denar, eh, to, denarni tok bo tak, da bo zagotovil tudi zaščito proračuna. The, uh, In sicer bodo ukrepi skladni uh, s prevzetimi tveganji. Zdaj pa še tabela, v kateri imamo ocene proračunskih stroškov, recimo za 2018 4 milijoni, za 2019 32 in tako naprej eh, do naslednjega večletnega finančnega okvira. Gremo naprej, naslednja uredba, predlagamo nekaj sprememb. Prva se nanaša na nov vir prihodkov, ki se nanaša na jamstveni sklad. Potem druga sprememba se nanaša na prak, od katerega se sredstva vračajo v države članice. Ohranjamo 9 odstotni cilj. No, ampak ker se zdaj soočamo z novim tveganjem, ker gre za novim virom prihodkov, moramo zagotoviti tudi možnost, da se določi zgornja meja zato da lahko proračun ukalkulira tudi to dodatno tveganje, gre za novo dejavnost, nova ozemlja, različne zapletene situacije in zato predlagamo, da denarja ne vračamo državam članicam, dokler jamstveni sklad ne doseže desetih odstotkov. Ohranjamo torej načelo do devetih odstotkov se uporablja zagotovilo iz proračuna in dokler ne dosežemo desetih odstotkov denarja, ne vračamo, da se zagotovi bolja zaščita iz proračuna. Pomembno se je zavedati tega, kaj ti jamstveni uh, sklad ne pokriva samo LMT, ampak tudi makrofinančno pomoč, mikrofinančno pomoč. Ta se povečuje, recimo v razmerju do Ukrajine, zelo smo aktivni na vzven, zato imamo določeno korelacijo tvegan in to je treba poštevati za boljšo zaščito proračuna Evropske unije. Potem pa še zadnja sprememba, ki jo predlagamo, ta je bolj tehnične narave, upravljanje sredstev jamstvenega sklada, ki je danes eh, zaupano Evropske investicijske banki v imenu komisije, želimo premakniti nazaj v komisijo želimo ustrezen mandat za komisijo, ki bi bil podoben mandatu za EB. Zaključ EFSI-ju bodo zneski taki, da, bodo, da bo komisija v naslednjih letih upravljala približno dve tretjini sredstev. E, imamo torej možnosti ekonomije obsega. Naj skrajšam. Komisija Eh, danes lahko upravlja sredstva tega sklada brez zaposlovanja, brez zunanjih sodelavcev. To je pomembno, kaj ti stroški upravljanja sredstev so iz jamstvenega sklada samega. Tako da, če kaj privrčujemo, nam to omogoča, da lahko naredimo več za eh, mikrofinančno pomoč in tudi za ELM. Eh, e EB dobro upravlja svoje delo v smislu upravljanja sredstev, ampak edina razlika je v tem, da bi lahko privrčevali sredstva za evropski proračun nekoliko manj kot uh, milijon evrov letno. Torej, v okviru trenutnega uh, večletnega finančnega uh, obdobja bi lahko privrčevali precej denarja in to je možnost izkoriščene ekonomije obsege. Tukaj bi se zaustavil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Merci, merci, monsieur Angel. Hvala lepa, gospod Anžel. Vse to je zelo jasno. No, v bistvu dodatno kreditno linijo v višini 3 milijard odpiramo in v bistvu namenjamo kakšnih 10 do 11 odstotkov za eh, A e i B. Imamo 3 milijarde sredstev, ki so bila že predvidena že v začetni odločitvi parlamenta in zdaj, ko se je pojavila nova zahteva zaradi beguncev in Evropska investicijska banka je trdo delala na tem, da bi pripravila solidno eh, ponudbo, je pripravila še dodatne 2,4 milijarde. Eh, Eh, s pomočjo katerih bi eh, BEI lahko eh, financirala inovativne rešitve v zasebnem sektorju. Tako da soudeležba je v višini 9 odstotkov od celotnega zneska posojila. Tako da To je ta znesek, ki je bil v navadi pri delovanju EIB-ja in teh 10 odstotkov ni nekaj novega. Gre eh, samo za to, da bo EIB eh, zaradi teh novih dejavnosti potrebovala tudi nova eh, sredstva, eh, torej nov ki jih bo morala nameniti državam članicam. Zakaj gre tukaj za begunce? Ja, za begunce. In to bo namenjeno državam. Seveda eh, pač državam izvora beguncev, pa tudi v ciljne države beguncev, kjer se ti nastanijo. Ja, in kaj pa begunec v svoji državi izvora ali ga lahko imenujemo begunec, kaj je to? Ja, naprimer v Jordaniji jih imamo kar precej. Kakšnih milijon beguncev je tam in v AB lahko uh, pomaga tem beguncem tako, da um, se omogoča vzpostavljanje delovnih mest za nje, vključevanje v okolje in tako naprej. Uh, zato da ti begunci ne bi zapustili tega območja in se napotili v Evropsko unijo. No, če si pogledamo v vsta sistem, vse te milijarde, kakšna globalna vizija stoji za tem? Kakšna globalna strategija sloni za tem? Afrika, bo imela do leta 2100 več kot dve milijardi prebivalcev. Torej, kaj je zdaj to? Ja, dve stvari imamo tukaj. E, ta zunanje, zunanje delovanje, ki e, se mu je e, LM vedno posvečala, In zato imamo 5 milijard uh, sredstev, poleg tega 1,5 milijarde. In vel, velik del dejavnosti ELM zadeva dejavnosti, ki se razvijajo znotraj teh območij. In novost, zaradi katere lahko EIB odgovori na te zahteve, uh, ki so bile izražene na najvišji politični ravni, tako da omogoči. Eh, kaj pomeni na najvišji ravni? Govorimo o predsednikih držav in vlad. Torej, na njihovo pobudo je EIB pripravila po te specifične programe. No, je, no, torej, ali ne bi bilo dobro, če bi mi malo bolj natančno videli, za kakšno politično vizijo tukaj gre, ali ti predsedniki države vlad ne bi mogli bolj jasno povedati, kaj imajo v glavi. E, no, jaz sem e, gospod Rodolfi iz Defko, ampak e, se bom govoril potem, ampak se bom že zdaj oglasil. Torej, sporočilo predsednika z dne 14. septembra, v kateri se predstavlja ta načrt za zunanje naložbe, tukaj gre za to vizijo, da neke trajnostne vizije ni, če ne bomo več ulagali v trajnostni gospodarski razvoj Af v afriških skupnostih. In uh, tukaj gre torej za različne poglede na isto vizijo, torej financiranje okolja za to, da se ustvarjajo delovna mesta. No, to sem želel Eh, ponazoriti. Seveda pa se želim sedaj zahvaliti seveda za povabilo eh, v vaš odbor za eh, ta uvodna pojasnila, ki jih bom pa podal v angliščini. Junija smo, je svet prosil komisijo naj pripravi ambiciozen načrt v zvezi z migracijami. In 14. septembra je predsednik Juncker to zahtevo tudi izpolnil. Načrt eh, poskuša zagotoviti, eh, izpolniti cilje trajnostnega razvoja, ki so jih postavili Združeni narodi in hkrati tudi nasloviti temeljne vzroke migracij. Če želimo zagotoviti gospodarsko eh, rast in trajnostni razvoj, lahko s tem odpravimo konflikte v številnih državah. Ampak ekonomske migracije gotovo izvirajo iz revščine in zato predlagamo, da se del sredstev, zelo majhen delček, nameni temu, kar je že predvideno v večletnem finančnem okviru, da se spodbudi, zagotovi vzvod za dodatne naložbe. Ne gre le za, bank, za Evropsko banko, gre za banke držav članic, Banque Française, Cofides v Španiji in druge banke, pa tudi za zasebni sektor. Gre tudi za sredstva, ki jih doslej še nismo uspeli mobilizirati za naložbe v tretjih državah. Zakaj? Investitori menijo, da so tveganja previsoka, recimo investitori iz pokojninskih skladov. Bil sem 15 let v Afriki kot ambasador Evropske unije in povem vam, da so tveganja resnična. Pravna država, upravljanje, politični cili, korupcija ampak tudi komercialno gledano, kot je bilo rečeno, obstaja vrsta tvegan, ki jih komisija poskuša obravnavati prek Evropskega sklada za trajnostni razvoj. Ta je sestavljen iz treh stebrov. Prvi je naložbeni predlog z inovativnim jamstvom eh, z neskom 1,5 milijarde. Pozneje bom povedal, kako so porazdeljena sredstva, ampak naj odgovorim na vaše prejšnje vprašanje, gospod predsednik. Ko bomo združili sredstva EDF s proračunskimi sredstvi, tako povečujemo stopnjo transparentnosti, odgovornosti in nadzora parlamenta pri takšnih nalogah. Del denarja, recimo 400 milijonov rezerve iz EDF, predlagamo, da se mobilizira za takšne operacije. In ta sredstva se bodo tudi z nekaterimi proračunskimi sredstvi iz recimo mehanizma ENI nadzorovala potem v vašem parlamentu. Tako da bomo zdaj združili EDF in proračunska sredstva in tako bomo izboljšali politično odgovornost komisije, ki uporablja ta sredstva za določene namene. Druga podkomponenta stebra za naložbe je instrument za regionalno združevanje. To upravljamo že nekaj let, ampak zdaj res poskušamo pospešiti postopek eh, tako, da se koordiniramo z drugimi političnimi akteri. Recimo komis, ko gre za delo, ki ga komisija in, in druge službe upravljajo v tujini. Ja, mi smo sicer podobni skladu EFSI, ampak razlike kljub temu, eh, podobnosti kljub temu niso tako velike. Mi delujemo v državah, kjer so pomankljivosti velike, moramo upoštevati različne politične cilje, uredbe, ENI, DCI, odkudar tudi prihaja nekaj sredstev in seveda tudi EDF. Tako da moramo izpolnjevati politične cilje, ki izvirajo iz te zakonodaje. Imamo torej politične cilje, politično odgovornost in potem poskušamo izpolnjevati še enaka načela vzvodov, ki se uporabljajo že uspešno v skladu EFSI. Imamo torej tri stebre. Eden je finančni mehanizem, ki predstavlja 4,1 milijarde. Drugi stebr je tehnična pomoč. Zelo pogosto slišite, denar je na voljo, projekti pa niso pripravljeni, naložbe niso pripravljene, se jih ne da izvajati in to je res. Zato je treba vključiti zasebne in javne akterje, da bodo lahko delovali, ne da se prejme, financ ne, da se prejme financiranje le iz EIB, ampak da se financiranje zagotovi tudi strani zasebnih investitorjev. V trenutnem gospodarskem zračju imajo ogromne količine denarja, s katerim ne vedo, kaj početi, kam ga vlagati. In potem imamo tu še tretji, zadnji stebr. Dialog, strukturni dialog z zasebnim sektorjem, z vladami, recimo, ko gre za pravno državo, ko gre za naložbena merila, za zakonodajo, ki ščiti tuje investitorje in tako naprej. Ta stebr je izjemno pomemben. In to je velika novost, da vse te tri stebre združimo in delamo na podlagi vseh treh na zelo inovativen način, tako da vzpostavimo jamstveni sklad za zasebne naložbe. Načrt za zunanje naložbe se osredotoča predvsem na gospodarsko in socialno strukturo, eh, infrastrukturo, daje podporo MSP-jem, da se ustvarjajo delovna mesta naj bi ste s tem vzpostavilo 18 milijonov delovnih mest v Afriki do leta 2035. Gre za trajnostna delovna mesta, podarjam, trajnostna in dostojna delovna mesta. Poskušamo eh, nadomestiti Kitajsko, ampak kot Evropska unija. Kitajska recimo Eh, zagotavlja obsežne naložbe v Afriki, ampak pri tem ne pazijo na trajnost, na socialna vprašanja, na okoljska vprašanja in tako naprej. Ampak imajo pa obsežne naložbe, ki jih vlagajo v Afriko. Zato bi povdaril naslednje. Naš instrument, tako imenovani Blending Facility, deluje že od leta 2008, zagotavljamo vrednost za denar, upravlja ga Evropska komisija. In ker ne delujemo le v dobrih pisarnah in sodelujemo z dobrimi sodelavci iz EIB, potrebujemo še druge akterje, moramo jih mobilizirati še več, če želimo doseči razvoj, ki ga uh, hočemo doseči. Od leta 2007 do 2015 smo namenili 2,7 milijarde za tako imenovane blending operations, s čimer smo zagotovili sredstva, oziroma zagotovili vzvod za dodatnih 23 eh, milijard, s katerimi se je potem steklo 87 projektov in s tem smo zagotovili še dodatnih 50 milijard evrov. In to je revidiralo tudi Evropsko računsko sodišče. To je pomembno. Sledimo priporočilom Evropskega računskega sodišča, ki poziva k dodatnosti tako, da se evropski davkoplačevalski denar res koristi tako, da se spodbudijo še dodatne naložbe. In kot rečeno, moramo obvladovati tudi najrazličnejša tveganja, tako politična kot druga. Odgovornost je za nas ključnega pomena. Kot komisija pripravljamo vsežna poročila vsako leto Evropskemu parlamentu in to je predvideno tudi v predlogu Evropske komisije mm, in v uredbi obvladujemo torej politična in druga tveganja povezana z naložbami Evropske unije. Evropski sklad za trajnostne naložbe mora biti zato vključen v ključne oziroma okvirne politične cilje in moramo imeti tudi dialog z državami partnerkami. To je ključnega pomena. Naložbe namreč ne bodo uspešne in ne bodo prinesle uspešnih rezultatov brez ustrezne politične podlage in ustreznih dialogov zato je komisija pristojna za ta dialog in pokrivamo celoten spektr. Ključno je torej vključiti vse zadevne finančne institucije, vključno z vsemi EFI. Evropska investicijska banka in njena vloga se bo še okrepila. Predlagamo tudi, da bo EIB članica uh, strateškega odbora EFSD e in pomagala tudi, bo tudi sekretarijatu pri upravljanju jamstev. Prav tako pa bodo ključni izvedbeni partner. Brez EIB in njenega dela na terenu preprosto ne moremo. Naj zaključim. Komisija ima najboljše mesto, da upravlja EIP in EFSD, omenil sem tri stebre, pomembne dialoge in politične odgovornosti. Denar in odgovornosti treh stebrov so sestavljene iz različnih instrumentov, delno to že upravlja komisija in zato tudi lahko zagotovimo skupaj z Evropsko službo zunanje delovanje eh, tudi koordinacijo vseh zunanjih ukrepov. Prav tako s tem Evropskim skladom za zonanje naložbe nismo pričeli v vakumu. Vzpostavitev točke vse na enem mestu bo zato ključnega pomena, ko bomo poenostavljali postopke ko bomo pripravljali službo za uporabnike, za vse, ki to potrebujejo. In za konec komisija je odgovorna tudi za porabo sredstev in odgovarja parlamentu in svetu. Tako da mora komisija prevzeti odgovornost za upravljanje sredstev in spoštovati ključne, ključna načela, torej dodatnost, odpravljanje revščine, eh, osredotočenost na razvoj in vrednost za denar. Je suis à votre disposition pour des éléments. Non, monsieur le Président. Sveda sem na razpolago za dodatna pojasnila. Ja, hvala, hvala za vse, kar ste povedali. Mogoče bi lahko stalni predstavnik EIB-ja v Bruslju zdaj povedal, kakšen je njegov pogled na vse to. Izvolite. Uh, and, uh... Čim krajši bom. Hvala komisiji za zelo dobro delo v zadnjih dveh mesecih v zvezi z EFSD in ELM. Mislim, da bi vam rad posredoval nekaj sporočil. Jasno je, da potrebujemo jasno porazdelitev dela med institucijami. Ne bi smeli podvajati nalog, moramo dopolnjevati drug drugega. In to je poziv, ki Nenehno prihaja z vrha, z Evropskega sveta, različnih političnih organov znotraj sveta in prepričan sem, da lahko to tudi izpolnimo. Drugače mislim, da sploh ne bo šlo. EIB ima zelo dobro zgodovino, kar se tiče tehničnih izkušenj, pa tudi proračunskega upravljanja različnih instrumentov. Leta 2015 je banka zagotovila približno 8,5 milijarde evrov posojil izven EU. 55 odstotkov od tega se je izvajalo v okviru ELM, 43 odstotkov v okviru Own Risk in 11 odstotkov v okviru posojil EIB znotraj kotonojskega sporazuma. Prav tako moramo zagotoviti, da se izognemo dodatni birokraciji, eh, ne podvajamo struktur upravljanja in tako naprej. To je zelo pomembno. Ne smemo namreč imeti instrumentov, ki se podvajajo z eh, investicijskim instrumentom AKP. Potem je tu še Afrika in Zahodni Balkan in mislim, da moramo zagotoviti tudi to, da izpolnimo in ustrezno izvajamo obstoječe instrumente. V okviru ELM bi želel izpostaviti naslednje. Hvala komisiji za vse delo, ki ste ga upravili, da zdaj vključite še pobudo za odpornost, kot jo je potrdil Evropski svet junija. Moramo pa omeniti še, da se moramo soočiti tudi s težavnimi političnimi okoliščinami. In to moramo omeniti, kajti tudi s povečanim mehanizmom e LM bomo še vedno priča resnim krčenjem posojil EIB posebej v vzhodnem partnerstvu in teh državah. Za 70 odstotkov se bo to zmanjšalo v primerjavi s trenutnimi ravnmi. Prav tako v Aziji, Latinske Amerike in Afriki se bodo posojila znižala za 50 odstotkov. In ko ste že omenjali Iran in druge nove države, kot so Belorusija, Mjanmar in Kuba, Mislim, da moramo biti jasni. Zato ni na voljo sredstev, ki bi se lahko uporabljala za operacije v teh državah, teh novih državah. Takšna je pač situacija. Celoti si razumem proračunske omejitve, ker govorimo o 34 milijardah do leta 2020 in 165, številki 165 v naslednjem večletnem finančnem okviru toliko bi potrebovali, če bi želeli, da EIB zagotovi dodatnih 6,4 milijarde, da se ohranijo trenutne stopnje eh, naložb v vzhodnem sosedstvu, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki in novih državah. Vem, da nismo zdaj v odboru za zunanje zadeve, tako da se ne bom spuščal v to, kako je proračun pomemben v trenutnih okoliščinah, ampak eh, to je moja naloga, da vam poročam o tem in upam. No, vseeno moram biti realističen, razprava je težavna, ko gre za proračun v zvezi s tem, ampak to točko bomo ponavljali na različnih ravneh v svetu in tudi pri vas. Na to sem parlament želel opozoriti. Hvala. Merci, alors je donne maintenant la parole à ceux de nos collègues qui le souhaitent. Hvala, zdaj bom dal besedo tistim, ki jo želijo. Najprej gospod Denano, potem gospod Depre. Euh, eh, hvala. No, hvala za te predstavitve. To je zelo pomembno, saj bo tako Evropa lahko igrala bolj vidno vlogo v svetu. In ta Evropski sklad za trajnostni razvoj bo k temu gostovo močno prispeval in to je nekaj krasnega. V današnjem kontekstu smo v bistvu primorani ukrepati, če si no, pogledamo naprimer uh, delovanje Kitajske in njeno posredovanje v Afriki, ki je v Afriki zelo prisotna. No, se gotovo poznate razliko med Kitajsko in Evropo, ali ne? Kitajci imajo denar. Ja, no, seveda, ampak vseeno, zelo so prisotni v Afriki, ne glede na to, tudi druge države so tam še prisotne. Na vsak način mislim, da mora tudi Evropska unija zagotoviti svojo prisotnost v Afriki in prispevati k njenemu razvoju. Zato in, in to predvsem v smeri, da bo afriškim državljanom pomagala, da živijo in delajo v svojih deželi. Raje kot pa da potem podpira begunce, ki se pač nekje nastanijo. Mislim, da je ta projekt zelo zanimiv, ki pa ima gotovo tudi šibke točke in te so iste kot pri EFSI-u. Namreč, eh, če si pogledamo ta model jamstev, je to isto pri EFSI-ju. Problem je v tem, da ni svežega denarja, ki bi pritekal um, v ta mehanizem, ne glede na načelo dodatnosti. Torej, če bi se Evropska unija še malo bolj potrudila in nekoliko okrepila svoj učinek vzvoda, eh, bi seveda pri tem skladu mogoče bile potrebne dodatne zahteve za Afriko. Ampak vsekakor želim povedati, da mora biti Evropski parlament pri tem mehanizmu močno uh, udeležen. Meni se zdi že v redu, da komisija zagotavlja upravljanje tega v skladu s četrtim členom uredbe ampak mislim, da bi morali nekje poudariti, da mora tudi parlament pri tem igrati svojo vlogo, kar se mi zdi naravno. Glede na to, da tudi parlament ima vlogo zakonodajalca pri sprejemanju evropskega proračuna in tukaj le gre za sredstva iz evropskega proračuna. Tako da. jasno mi je, da je napisano, ne vem v katerem členu, da bo komisija letno pripravljala poročilo svetu in parlamentu, ampak mislim, da to ni dovolj. Mislim, da je nujno, da Evropa polno odigra svojo ulogo vodilne sile in da se polno vključi v to delovanje v Afriki in drugod. Tako, predvsem želim povdariti ta dva vidika, ta sistem jamstev in e, vprašanje vključevanja Evropskega parlamenta. Zdaj pa gospod Depre. Hvala, gospod predsednik. Najprej moram priznati, da sam nisem specialist za zunanje zadeve pa tudi za finančne inštrumente ne. In tukaj nekoliko tavam med vsemi temi kraticami, TVI, TV, LTMI, ne vem kaj, in tudi ob tem vašem precej razdrob, raztresenem predstavljanju stvari sem nekoliko zbegan. No, sam sem vedno razumel, pri tem novem skladu, da je njegova vzpostavitev vezana s ciljem vzpostavitve nadzora nad priseljevanjem. To sem nekje prebral, če se ne motim. In do leta 2030 naj bi v Afriki vsako leto ustanovili 80 milijonov novih delovnih mest, kar pomeni, da bi v nasprotnem primeru imeli vsako leto 80 milijonov beguncev ali kaj. Torej, če je cilj ta, da se nadzira odhod morebitnih migrantov iz teh držav, kaj pa je potem nek nekaj dodatnega, kar ta pobuda prinaša, eh, k doseganju tega cilja. Kje se bodo te dejavnosti vršile? Sklepam, da je bilo določeno približno območje, kjer se bodo te dejavnosti dogajale. In globalno gledano, me tudi zanima, koliko nas bo to stalo če bi to eh, izrazili v številkah v okviru sedemletnega večletnega finančnega okvira. Hvala. Ja, hvala. Tudi jaz bi želel postaviti kakšno vprašanje. Najprej, kar zadeva Evropski sklad za trajnostni razvoj. Tukaj imamo uh, vzvodje krat 12, medtem ko je pri FCU krat 15. Um, ampak Afrika, ki je za ulagatelje relativno varno področje za naložbe, ali se vam zdi to vzvodje krat 12 razumno, smiselno ali ne? Zato, ker v končni fazi so udeležba ne bo le v višini 9 odstotkov, ampak verjetno tudi v celoti za tiste, ki ne bodo prišli skozi vse te postopke. Zato me zanima, ali je ta 12 odstotni učinek vzvoda utemeljen. Mislim, 12 kratni učinek vzvoda. Gospa Gardija Sabal je tudi želela, da razložite razlo, razliko med projects benefiting of ne vem kaj in projects med pač temi tremi različnimi oblikami projektov, ki so uh, tukaj navedeni. Mm. Torej, ali bi lahko razložili kolegom, ki jih sicer več ni tukaj, kako se bo vse to razvilo in razvilo? kako se bo to razdelilo v geografskem smislu, eh, glede na cilje, ki se dosegajo in eh, ne nazadnje, ali je vse to v skladu z večletnim finančnim okvirom oziroma ali bi zaradi tega morali ponovno pregledati večletni finančni okvir. Namreč stalno nekaj recikliramo, en delček tu, en delček tam, pa vzamemo nekaj sredstev v nekem skladu, pa eh, potem nekje drugje, potem pač molimo, da bo kakšna država prišla z dosjejem na blagajno in ta sredstva prevzela. Vsekakor kredibilnost takega mehanizma, ki je vzpostavljen zaradi jasno določenih političnih ciljev na določenem geografskem območju je zelo pomembna. Veste, morate, saj se strinjate, da je prepoznavnost eh, Evropske unije nekaj, kar ni prav um, zelo jasno. Pogosto delujemo preko nekih drugih mednarodnih organizacij in imamo občutek, da smo bolj neke vrste nevladna organizacija. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Bom skušal odgovoriti na vaše zadnje vprašanje. Sicer ali je to, kar se predlaga, kompatibilno s trenutnim večletnim finančnim okvirom ali ne. Odgovor je, da je kompatibilno. To je povezano tudi s predlogi komisije v okviru umestnega pregleda. No, počakajte, počakajte. Torej, to pomeni, da potrebujemo umestni pregled. Ne, to je vključeno v svežen za umestni pregled pregled teh 250 milijonov dodatnih svežih sredstev za jamstveni sklad in za Evropski sklad za trajnostni razvoj. To je že vključeno v eh, rebalans. Eh, v V, v tem popravku za proračun za leto 2017. Se pravi, da brez tega popravka to ne deluje. Ja, tako je. torej za to predvideno polnjenje skladov imamo teh 25 milijonov iz DNI, iz eh, ENI in to zadeva dogovor med proračunom in svetom v zvezi s proračunom za leto 2017. predvideno je tudi, da se bo teh 150 milijonov evrov uporabilo v okviru partnerstev s tretjimi državami oziroma z državami partnericami Evropske unije, zato da bi skupaj skušali razviti ukrepe na gospodarskem področju ali na področju upravljanja pristokov priseljevanja. Torej, tudi tukaj imamo uh, teh 150 milijonov, ki jih predlaga komisija in ki mo morajo biti vključeni v proračun za leto 2017. In to je kompatibilno s trenutnim okvirom in s trenutno veljavnimi predpisi. In zato v bistvu tukaj nimamo kakšnih posebnih zadržkov eh, oziroma zahtev. Zato upamo, da bo ob tem sprijetju proračuna za leto 2017 in v mestnem pregledu večletnega finančnega okvira možno potrditi te ukrepe. Hvala lepa. Eh. Hvala za zelo zanimiva vprašanja. Bom se lotil kar prvega najprej. Seveda imamo obveznost ukrepati. In rad bi odgovoril tudi na vprašanje, koliko bi to znašalo za sedem let, ne za tri ali štiri. To je prvi večji primer izvajanja od novega financiranja za razvoj, kar je bilo dogovorjeno lani v Addis Abebi julija 2015, kar predvideva več mobilizacije domačih sredstev, torej pomoč pri obdavčenju v teh državah recimo, predvideva pa tudi takšne ukrepe, da se ne porabljajo sredstva za neporatna sredstva, ampak da se kaj izdela z njimi recimo eh, elektrarne. To mora biti povezano z lastniškim eh, kapitalom, recimo. Ne gre za darila. Eh, recimo v sedmih letih bomo morali še več ulagati v prihodnji razvoj in to gre za takšno uporabo sredstev, kar se tiče EFSI. Vemo, da ima Kitajska denar, gospod predsednik, ampak ta denar pride z zelo veliko ceno. Ko sem bil ambasador v Ugandi, mi je predsednik rekel, želeli bi poslovati z evropejci, ne s Kitajci, ampak vi ne pridete s ponudbami. Ta načrt EFSI pa daje priložnost pozitivno odgovoriti na takšna vprašanja in zagotavlja tudi določena načela za dodelitev tega denarja. Vse to je seveda del naših predpisov. Ko gre za združevanje sredstev EIB in proračunskih sredstev, bomo s tem dali večjo vlogo tudi parlamentu. To je vloga recimo odbora Deve, ko podajo strateške usmeritve našim strateškim programom, samim uredbam, recimo uredba DCI, zdaj bo potekal umestni pregled različnih uredb. Ne gre za finančni vidik, ampak za politični vidik, vidik pripravljanja politik. Odgovor na vprašanje, kakšen bo učinek recimo za ustvarjanje delovnih mest naslednje leto. Evropski sklad za trajnostni razvoj se ne pretvarja, da ima odgovor na zelo kratki rok. Odgovor je dolgoročen. Mi pripravljamo podlago za naložbe, za kar so potrebna dve, tri leta, da se to izvede in potem še dve, tri leta, da pride do primerov oziroma rezultatov. Pri trenutnih operacijah združevanja sredstev, ko gre recimo za gradnjo cest, se rezultati pojavijo po štirih, petih, šestih letih. In ko me sprašujete, koliko službo nastalo prek EFSD naslednje leto, moram zdaj reči nič. Ampak gre za zaupanje vlagateljev, da bo to prineslo rezultate, bo sprožilo bistveno več tudi izven naše scheme in bo prineslo bistveno več naložb, ko bomo premagali ta vprašanja tvegan, ki sem jih že omenil. Kar se tiče usmeritve sredstev, se tega držimo. Recimo, če gre za 60 odstotkov sredstev iz EDF, je treba ta sredstva vložiti v Afriko in ne drugam, kajti EDF to zahteva. Sredstva iz ENI se ulagajo v ENI, v južne in vzhodne države. Poskušamo torej spoštovati geografijo oziroma spoštujemo geografijo, kot jo to nalagajo uredbe za določene sklade. Potem ste spraševali, kakšna so tveganja, gospod predsednik. Pravite, zakaj 11 in ne 15? Najprej moramo ustvariti 18 milijonov, milijonov vsako leto, ne 80, ampak že 18 milijonov je veliko. Kar se tiče vzvoda, mi predlagamo 11 ker je bolj tvegano vlagati v Afriko in zato ne dosežemo 15. Predlagamo pa tudi kritje jamstev, ki znaša 50 odstotkov v denarju. Torej, mobilizacija denarja, kar krije jamstva na mesto 30-35 odstotkov EFSI. Saj so s tem povezana večja tveganja. Torej, več odstotkov denarja se krije, ko gre za sredstva, ki se mibolizirajo, je pa manjši učinek vzvoda. To je res. In upam, da s tem tudi že odgovorim na vaše pomisleke. In še za zaključek, kar se tiče točke vse na enem mestu. Imamo za to tri stebre in ne le enega. Nameravamo namreč racionalizirati vse različne ukrepe, ki so bili omenjeni prej in jih združiti v enem samem pristopu, tako da ne bo prihajalo do zmede niti ne konkurence med različnimi ukrepi. Prepoznavnost je ključnega pomena. Pa še nekaj bi povedal, kar prej še nisem. Ta načrt bo tudi pomagal pri mobilizaciji evropskega zasebnega sektorja. Tako da je pravzaprav situacija takšna, da zmagajo vsi. Pomagali bomo evropskemu zasebnemu sektorju, da bo lahko ulagal v Afriko in v sosedske države, ki so zajete. In to je nekaj, eh, o čemer moramo vse bolj razmišljati v prihodnosti, če želimo zagotoviti trajnost zasebnih naložb v okviru schem evropskih institucij. Monsieur, merci pour cette communication et... Euh, Gospod, hvala za to pojasnilo in ambicije, ki se skrivajo za njim. Vendar pa je treba povedati predsednikom države in čad, da ne smejo protecenjevati demografskega izziva, ki ga Afrika predstavlja za prihodnja leta. Ta sredstva, ki so predvidena, so seveda visoka, vendar pa je vseeno ob vzvodu, enajst. Težko si predstavljati, kako se bo tukaj spodbudilo res prave naložbe. Poglejte, na primer, v državi eh, kot je Argentina, eh, kako so se tam stvari obrnile, ko je prišlo do krize. So, začelo se je ne plačevati vode in ne plačevati elektrike. Torej, to je primer, da moramo razmišljati ob finančnih sredstvih, ki jih bomo potrebovali, zato da bomo te izzive, ki se bodo še pojavljali, lahko primerno naslovili. Tako da, no, vsekakor hvala za te argumente, ki ste nam jih podali, s pomočjo katerih bomo morali prepričati svet, naj um, potrdi ta sredstva. In to je gotovo nek umestni korak pred potrditvijo proračuna za leto 2017. No, dragi kolegi, mogoče bi pri tem lahko zaključili. Uh, se strinjate s tem, kolegi? Gospa, gospoda Dupre in Donano se strinjata, gospod Gajer očitno tudi. Torej, hvala lepa, gospodje. Zdaj pa točka razno te je ni, zato se ponovno vidimo jutri zjutraj.